predajam besedo poročevalcu gospodu Tomasu Manu. Najlepša hvala, predsedujoča, kolegi in kolegice. Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost je naslov mojega poročila, ki temelji na celi vrsti študij različnih inštitucij v različnih državah Evropske unije. Rana tako je šlo za celo vrsto pogovorov s posamezniki in organizacijami tukaj v Evropskem parlamentu. Bil pa sem stekel tudi z nevladnimi organizacijami in Evropsko komisijo. Organizirali pa smo tudi javno predstavitev v parlamentu. Tako je bilo izhodišče. Eh, zelo smo veseli, da, so, da ljudje postajajo vedno starejši in da se tudi zdravo starajo, dlje so aktivni in imajo pravico biti vključeni v družbeno življenje. Vse to je pozitiven razvoj in eh, nikakor mislim, ne mislim, da je slabo, da se družba stara. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da rodnost pada in da zaradi tega prihaja do finančne porazdelitve tvegan na specifičen način. Eh, ugotavljamo, da določenih ukrepov ne moremo eh, trajnostno financirati na tak način, kot sedaj in zato moramo čimprej ukrepati, zato da ne bo prišlo do tega, kar se dogaja v določenih državah članicah, kjer se poskuša eno generacijo napiriti proti drugi in tehtati med tem, čigavi interesi so pomembnejši, kar je posebno napačno medgenera eh, medgeneracijsko solidarnost opredeljujem kot enakomerno razporeditev bremen in politika, ki je pravična do vseh generacij, eh, se mora oblikovati na Evropski uniji pa eh, na ravni Evropske unije, pa tudi v državah članicah biti moramo iskreni in uh, ustaviti predolgo trajajoče polemike. Potrebujemo uh, Eh, situacijo, ki bo prinesla dobičke obema stranima. Potrebujem, bil, eh, torej predlagam bilanco vseh državah članicah, zato da bomo imeli eh, določen instrument, ki nam bo pokazal določene zadeve, naprimer, kako bodo v prihodnje izgledali finančni tokovi, katera bremena bomo morali porazdeliti, kako lahko dosežemo, da se bodo ocenjevali učinki zakonodaje na evropski in nacionalni ravni. Uh, Eh, kako prihajamo do eh, spoznanj in kaj se z njimi dogaja. Ti, ta ne smejo končati v predaljih, temveč se morajo uresničevati. Ravno tako pa je potrebno poskrbeti, da bodo eh, učinki zakonodaje vidni, potrebujemo komunikacijske platforme. Na ta način bomo vključili ne samo stare in mlade, ampak celotno družbo in to na tak način, da bodo čut, ljudje čutili, da nosijo svoj del odgovornosti za družbo. Uh, Eh, zauzemam se za jamstvo za mlade. Brezposobnost pri mladih je vedno večji problem in z to vrstno uh, marginalizacijo oziroma izključenostjo prihaja do velike potrate virov. Pogosto uh, mladim manjka priznavanja njihove vloge in zato moramo imeti jamstvo za mlade. Eh, predlagam, da bi po šestih mesecih brezposobnosti vsak mlad človek moral eh, dobiti ponudbo delovnega mesta ali nadaljnega izobraževanja pod pogojem, da eh, so ti mladi pripravljeni v tem sodelovati in da so se pripravljeni potruditi za ponovno vključitev. Eh, Tudi to je pomembno. Ne smejo enostavno čakati na ponudbo države, ampak morajo biti tudi sami aktivni. E, jasno nam je, da nekateri tega ne zmorejo, ker so že dolga leta izključeni. Poleg tega predlagam, eh, torej to je bilo za mlade, za starejše pa e, pakt 50. Plus. Nujno je namreč, ljudem, ki so starejši od 50 let, zagotoviti, da ne bodo izključeni iz delovnih procesov, temveč eh, jim moramo dati občutek, da so zaželeni, da so integrirani. Potrebujemo uh, več delovnih mest, kjer bodo uh, mladi in starejši namensko delali skupaj, zato da uh, pride do izmenjave. Eni imajo veliko izkušenj in rutine, drugi pa veliko novih idej. Na ta način lahko nastanejo ekipe, eh, kjer eh, bo prišlo do premostitve razlike med eh, generacijami. In mislim, da moramo kot politiki poskusiti podjetnike, sindikate, podjetja prepričati, da sprejmejo to vrsten pristop. Potrebujemo spodbude za delavce starejše od 60 let. Eh, omogočiti jim je potrebno mesto v podjetjih, če si tega želijo in če so sposobni še delati. E, takih je veliko in ti so včasih celo bolj dinamični od 40-letnikov mislim, da uh, jim je potrebno omogočiti nek smotren razvoj v okviru njihovih sposobnosti. Ravno tako mislim, da je potrebno uh, uvesti tako imenovani age management. Tukaj uh, je, stavimo na partnerstvo socialnih partnerjev in sindikatov, ki lahko na tem področju sodelujejo. Predlagam tudi, da uh, na področju gospodarstva in rasti eh, zagotovimo, da bodo tudi starejši bolj vidni. Obstaja cela vrsta eh, publikacij, ki so namenjene starejšim, celo vrsta storitev, ki se prilagajajo za starejšo populacijo. In eh, mladi pravijo, pa ah, to je za stare medtem ko starejši morda pravijo, da uh, v tem uh, stremenju za mladostjo je vse prilagojeno mladim in tukaj je potrebno poskrbeti za spremembe. Konec koncev se mi zdi pomembno, da govorimo tudi o, o skrbi. Nekaj poročil v zvezi s to temo smo že obravnavali v našem odboru. Uh, in uh, vemo, da prihaja do velikega izseljevanja iz podeželskih regij, kaj ti ljudje imajo občutek, da tam ne morejo živeti. In če uh, vasi izumirajo in tam ostajajo samo še uh, neka srečanja starejših občanov, uh, se stvari ne bodo spremenile. Kakšne priložnosti obstajajo na podeželskih regijah? območjih, da bodo mladi tam ostali. Če bodo tam dobili delo, če bodo tam imeli možnost usposabljanja, izobraževanja, se bo morda to spremenilo. E, tudi del e, moje države, Nemčije, e, zelo dobro poznati to problematiko in ne more biti dovolj, da to opazujemo, tukaj moramo ukrepati in upoštevati tako mlade kot starejše. Kar pa zadeva njegovo in oskrbo, eh, na tem področju z oskrbo detkov in babic nastaja dialog eh, in. Na ta način mladi ne samo, da skrbijo za svoje družinske člane, ampak se tudi širše angažirajo. Pogosto mladi tudi v okviru civilnega služenja vojaškega roka pridajo v stik s starejšimi, eh, z nego starejših in eh, na ta način dobijo povsem nove izkušnje, eh, spoznajo življenje starejših, medtem ko imajo tega tudi starejši mrsikaj, naučijo se morda bolje uporabljati internet in eh, vedo, da nova tehnologija je nekaj, kar je samo, ni nekaj, kar je samo za mlade. Eh, moramo najti način, kako eh, izkoristiti starejše in do tega ne moremo priti samo s pridiganjem, ampak moramo reči, da se vsi tega lotevamo in da smo tukaj vsi v položaju šolarjev. Mislim, da Eh, sem v tem poročilu poskušal stvari zapisati ne samo z vidika starejših, ampak tudi z vidika mladih. Eh, mislim, da je med obojimi veliko več skupnih točk, kot si morda mislijo. In, uh, če nočemo, da bo naš eh, socialni sistem pristal nekje v predaljih zgodovine, moramo pisati drugačno prihodnost in pred nami je veliki ziv, ki ga moramo skupaj rešiti. Veselim se razprav z vami, kolegi in kolegice. Um, um, Najlepša hvala, gospa Cornelison je naslednja. Hvala, predsedujoča. zelo me veseli, da smo dobili to poročilo in mislim, da so demografske spremembe izredno pomembne. Veliko je trenutno govora o krizi evra, o gospodarski krizi, vendar mislim, da vzdržnost naših pokojninskih sistemov in demografske spremembe predstavljata veliko potencijalno krizo, če glede tega ne bomo ničesar ukrenili. Se pa tudi strinjam z gospodom Manom, da je mogoče demokratske spremembe obvladati, če uh, se na to ustrezno pripravimo in morda bomo s tem poročilom k temu prispevali. Všeč mi je del, kjer je govora o uh, priznavanju prispevka starejših k družbi. Uh, eh, o priznavanju prostovoljnega dela, ki ga opravljajo. Eh, brez tega bi bila družba revnejša. Eh, ravno tako me veseli, da so omenjene pokojine in upok pokojnine in upokojitev. V prihodnji mesec pričakujemo zeleno knjigo. In uh, o tem bo veliko razprav. Pokojninske sisteme bo potrebno posodobiti, če naj bodo vzdržni. Uh, Boj proti diskriminaciji na podlagi starosti eh, je nekaj, kar bi lahko bilo bolj izpostavljeno. Na nizozemskem, naprimer, 80 odstotkov delodajalcev eh, pravi, da najraje ne bi najemali nikogar starejšega od 45 let, kaj šele koga starejšega od 55 let. Eh, to je torej potrebno bolj izpostaviti se tega, bolj lotiti veseli me, da je omenjeno, da obstajajo vire eh, in za tiste, ki želijo delati potem, ko dosežejo starost za upokojitev in da je te vire potrebno odstraniti. Eh, ne sme se zgoditi, da tisti, ki bi še želeli delati, ne smejo delati. Tisto, kar pa tukaj mislim, da res manjka, je vprašanje enakosti med spoloma. Eh, če ne glede na to, kaj bomo ukrenili glede oskrbe starejših, bomo potrebovali oskrbo tudi za otroke. In ženskam na ta način grozi potencialno trojno breme, če morajo opravljati vse. Sprejeti moramo ukrepe za to, da bomo prerasporedili breme eh, oskrbe med eh, ženskami, družino in državo. Upam, da bomo tudi tukaj, tudi to perspektivo uspeli uvrstiti v poročilo. Najlepša hvala, zanima pa me tudi, kak, kaj menijo drugi kolegi. Najlepša hvala. Kar predvsej glasovanj imamo danes na programu, e, zato prosim, da se omejite na dve minute. Hvala, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Zelo Vesela sem, eh, da lahko spregovorim eh, o tem eh, demografskem izzivu, ki ga je predstavil poročevalec. Poročevalcu bi rada čestitala. Mislim, da poročilo obravnava celoto problematike demografskega izziva, pred katerim stojimo. Strinjam se z mnogimi ugotovitvami v poročilu in zelo cenim njegov pristop, po katerem obe strani nekaj pridobita. E, potrebna je seveda analiza Eh, učinkov eh, in ta problem eh, demografskega razvoja ni nov. Evropska unija ve, da je problem pred nami in se zaveda, da ga je treba urediti. Zamuja pa s pripravo konkretnih ukrepov. In mi tudi vsi vemo, da bo učinek staranja eh, zelo raznolik v Evropi in da bodo posledice staranja različne. Imeli bomo teritorijalne eh, probleme, to pomeni, da se bo ponekod eh, koncentriralo zlasti starejše prebivalstvo, drugot mlajše prebivalstvo, prihajalo bodo neravnovesi in tudi uh, porazdelitev stroškov, uh, ki so potrebni za to, da bomo kos temu izzivu, bo zelo različna. Eh, mi moramo torej videti, kakšna je situacija, zavedati se moramo, da je tudi uh, uh, nataliteta zelo različna po regijah in državah. In prvi odgovor na vsa ta vprašanja lahko ponudi družinska politika. Družinska politika torej lahko eh, okrepi rodnost. Prosim, da zaključite. Imamo zelo dolg seznam, pravi predsedujoča. Da, samo nekaj minut. Dve. Nimate več minut. Eh, No, glavni problem je upravljanje človeških verov. In imamo problem brezposelnosti mladih in brezposelnosti starejših. In zaradi tega moramo imeti pravo politiko človeških verov, v kateri eh, podjetja ne morejo izločati eh, tega problema in ga prenašati na skupnost. Eh, torej nezaposlenost eh, mladih in starejših eh, je nekaj, česar ne morejo predlagati na družbo. Potrebujem pet minut, pravi govornica, vendar predsedujoča prekinja. Eh, gospa Bar, prosim. Se opravičujem, vendar imamo ob 9.30 glasovanje in še šest govornikov se je prijavilo k besedi. To je pač problem. O Eh, predlogih spremem bomo pa seveda lahko razpravljali, ko bodo predloženi. Prosim. Sí, Gospod Serkas. Gospa predsedujoča, no, lahko bi dali vsaj še minutko, da bi povzela svoj govor. Niste je eh, vnaprej opozorili, za, tako da bi lahko eh, povzela. No, mislim, da sem jo pravočasno upozorila, imela je več kot tri minute in to je nepravično do drugih govornikov. Žal mi je, ampak poskušam biti pravična do vseh. Zdaj pa gospod Bar. Najlepša hvala. Imam tri kratke pripombe. Zelo težko je govoriti o tej temi. v času, ko pravzaprav v družbi prevladuje nekakšen fetiš mladosti. To je tisto, kar vidimo v medijih. Socialna razsežnost pa je nekaj, kar posem presega okvire tega poročila. Drugo, kar poskušam, kar želim omeniti, je finančna perspektiva. Obstaja velika konkurenca za finančne vire in ta se vtegne še zaustriti. vedno draže bo uh, postalo zagotavljanje oskrbe, prihajalo bo do konkurence predvsem z mladimi družinami. Tretji vidik pa je vprašanje enakosti med spoloma. Naš odbor bo poročevalcu poslal tudi svoje mnenje in nedvomno bo to potem vključeno tudi v celotno poročilo. Gospa Moran Šarkje. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi čestitala poročevalcu in povedala dve stvari, ki sta se mi zdeli zelo zanimive v njegovi predstavitvi. Prva je eh, jezik Eh, in sicer gre za medgeneracijski pristop, eh, s katerim želi zagotoviti kohezijo in naša eh, družba lahko samo funkcionira, če skupaj obravnavamo probleme mladih in starejših. Druga stvar, ki mi je bila tudi všeč, je pakt za 50 let in več oziroma za starejše od 50 let. Ponavadi je tako, da skrbimo za tiste, ki so že upokojeni, vendar treba je stvari pripraviti in dobro je, da obravnava generacijo 50 let in več. Imam pa še eh, predloga. Prvi predlog je posledica tega, kar sem ravno kar povedala. Treba je eh, eh, tudi eh, omogočiti tistim, ki so dosegli upokojitveno starost, da delajo še za določen čas. In drugič, treba je eh, treba zagotoviti usposabljanje celo življenje, vseživljenjsko učenje in treba je seveda ustrezno upoštevati tudi izkušnje, ki jih je nekdo pridobil. Hvala. Čili. Najlepša hvala, gospod Blinkevičute. Eh, eh, eh, hvala lepa. Jaz lahko samo podprem to, kar je povedal naš poročevalec. Stališče Evropskega parlamenta je glede tega vprašanja zelo pomembno. Treba je tu res reagirati. Osebno menim, da je pakt 50 plus zelo pomemben. Rada pa bi vas opozorila na en predlog, ki ga je formuliral kolega. Treba je odpraviti predčasno upokojitev. To je dobra zamisel. V nekaterih državah članicah obstaja pravilo, eh, po katerem se eh, lahko ljudi odločijo za predčasno upokojitev zaradi tega, ker so dolgotrajno brezposelni. In eh, predčasna upokojitev eh, še v mlajših letih bi bila neprimerna zato, ker bi lahko bile nezadovoljne druge države članice treba je torej starejšim tudi omogočiti integracijo na trgu dela in potem pa družinska politika. Če v Evropski uniji ne bomo našli vzvodov za to, da povečamo rodnost, ne bomo mogli rešiti problemov, o katerih smo govorili. Hvala.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 pri tem moramo ustrajati, če se želimo lotiti problema staranja. Potrebujemo več mladih v Evropi, e, kajti vse gospodarske težave so dolgoročne. To pomeni, da moramo ponuditi spodbude mlajši generaciji, da bo stopila v, na, e, v gospodarstvo. V času krize, kakršno doživljamo zdaj, ko prihaja do znižanja stroškov, do znižanja pokojnin. Ne smemo zmanjševati finančne podpore, ki bi pomagala mladim parom. Tem moramo ponuditi spodbudo, da bodo imeli otroke. To naprimer se dogaja v Španiji, ta država. Eh, marsikaj počne na področju socialne politike. Izogniti se moramo torej eh, zmanjšanju stroškov na teh področjih, kajti če bomo zmanjšali podporo mladim parom, eh, jih bomo odvrnili od tega, da bi imeli otroke in to ne bo prispevalo k reševanju problema. Gospod Higgins, najlepša hvala predsedujoča v času eh, trenutne krize prihaja do napada na to, da bi se eh, ljudje, ki so delali, lahko upokojili ob neki razumni starosti, kljub temu, da so v družbi prispevali preko 40 let. Nažalost, veliko vlad dviga eh, starostno mejo za upokojitev na 68 let. Na ta način bo veliko ljudi umrlo, preden bodo sploh prišli eh, do upokojitve. Slišimo, da je morajo ljudje delati dlje, zato ker ni dovolj mladih in da se ne ustvarja dovolj bogatstva, da bi eh, lahko podpirali vedno starejšo populacijo. To je povsem neresnično. V 60-ih in 70-ih, kot sem bil sam mlad in ko sta eh, se pojavljali nova tehnologija in nove tehnike, je bilo v časopisih veliko eh, člankov o tem, da Eh, bomo prihodnje imeli težave s tem, ker delavci ne bodo imeli kaj početi, ker bo tehnologija tista, ki bo opravljala delo. Realnost pa je taka, da imamo vedno več tehnike in tehnologije. Eh, edino prosti čas je prosti čas eh, tistih, ki so prisilno brezposelni, drugi pa delajo bolj trdo kot kadarkoli prej. In to je kazalec tega, kako je organizirana naša družba. Lahko bi ustvarili bogatstvo za vse v družbi, ne da bi ljudje morali delati 24 ur na dan, vendar pa to ne bo mogoče, dokler vire nadzorujejo ogromne zasebne družbe in dokler toliko virov nadzorujejo hedge skladi in. Um, velikani finančnega trga, ki kockajo kot v kazinojih. Neverjetno je, da so pokojnine ljudi odvisne od tega. Če bi bile pokojnine demokratično nadzorovane, predsedujoča je prekinila govornika. Ali lahko eh, zaključite svojimi pripombami? ne prihaja do konflikta med eh, starejšimi in mlajšimi, ampak do konflikta med večino delovnih ljudi in med tistimi, ki nadzorujejo veliko virov. Ja, Dank, eh, Gospod Bach, najlepša hvala. Predsedujoča, veliko je bilo že povedanega, ampak eh, želim čestitati poročevalcu za to zelo dobro poročilo, v katerem omenja številna področja točka, ki eh, bi morala biti še predmet bolj podrobnih razprav, po mojem mnenju, je eh, okrepitev sistemov socialne varnosti. Tega se ne moremo lotevati, ne da bi v večji meri upoštevali tudi vprašanje preseljevanja. Uh, Mislim, da bo to zelo pomembno področje v prihodnjih letih. Vemo, kakšen je razvoj dogodkov v državah na področju preseljevanja in ne, da bi upoštevali ta problem in eh, ga upoštevali tudi, ko oblikujemo rešitve. Ne bomo uspeli vzpostaviti nove pogodbe med generacijami. Tudi področje izobraževanja in dela eh, sta tukaj glavna instrumenta v rokah držav članic. Eh, omenjene pobude na tem področju so dobre in jih je potrebno uresničiti. Eh, ravno tako pa podpiram, da bi prišlo do izmenjave najboljših praks oziroma spoznanj med državami članicami. Najlepša hvala. Preden predam besedo nazaj pročevalcu, sprašujem predstavnika komisije, če želi podati nekaj kratkih pripomb, gospod Macki. Hvala, predsedujoča. Pr želel bi podati samo nekaj kratkih pripomp. Ah, um, uh, Najlepša hvala. Poročilo gospoda Mana je povezano s predlogom, ki ga oblikujemo, namreč da bi leto 2012 eh, imenovali za leto aktivacije. Mislimo, eh, oziroma leto aktivnega staranja. Parlament in svet se bosta odročala v tem predlogu, vendar mislimo, da je dobro, da bi že v tej fazi izbrali nekaj idej o ciljih, ki bi jih lahko v okviru tega dosegli v Evropski uniji. Ponedeljek bodo sprejeti sklepi sveta o aktivnem staranju, oblikovali pa bomo tudi bolj konkretne predloge eh, v podobni liniji kot tisti, ki jih je gospod Manj že opredelil v svojem poročilu. Najlepša hvala in hvala, da ste bili kratki. Kot poročevalka v senci skupine Alde. Eh, naj še sama, eh, bom, bom sama svoje pripombe gospodu Manu posredovala kasneje. Zdaj pa dajem besedo zopet njemu, izvolite. Najlepša hvala in držal se bom navodil in bom kratek. V svoji predstavitvi sem uh, omenil ključne stvari, ampak v poročilu je tudi še nekaj drugih zadev. In gospa Kornelisen ima prav, eh, pričakujemo eh, zeleno knjigo o pokojninskih sistemih in ker se to obravnava ločeno, tega nisem. Eh, uvršča v svoje poročilo. Sicer bi se zgodilo, da bi bilo omenjenih preveč stvari, da bi poročilo vsebovalo premalo eh, podatkov, ampak nekaj sklicov na to je tudi v poročilu. Potem, kar zdaj vprašanje pravičnosti, eh, to je omenjeno na dveh mestih, ampak to lahko z predlogi sprememb nedvomno izboljšamo. Gospa Kasteks zelo me veseli, da ste podprli sistem uh, koristi za vse in da je, so potrebne presoje vplivov. Prepričan sem, da je tu vsekakor uh, potrebno, kajti če nimamo konkretnih podatkov, uh, težko sprejemamo utemeljene sklepe. Uh, kolegica Bauer. Uh, Oskrba je izredno pomembna, tukaj je veliko, na tem področju je veliko prostovoljstva, ampak tudi to ne eh, zadostuje. Eh, torej eh, mladi dobijo pomembne izkušnje pri tem, ko pridejo v stik s starejšimi. To, so, eh, to jim daje občutek vrednosti in ne sme se zgoditi, da bomo prišli do točke, ko preprosto ne bo več denarja za oskrbo. Gospa Moran, eh, hvala za vašo podporo in seveda je potrebno tudi vse življensko učenje. Prepogosto imajo starejši občutek, da z vsemi programi izobraževanja spodbujamo predvsem mlade, drugi pa so izključeni. To se ne sme uh, dogajati, kajti to je tudi napačna interpretacija vse življenskega učenja. Eh, kar zadeva prečasno upokojevanje, smo imeli v Nemčiji zelo slabe izkušnje. Eh, mladi so zelo malo vstopali na uh, trg delovne sile, zato so starejši rekli, da ne želijo več delati. Prišlo pa je do tega, da so se delovna mesta sproščala, mladi pa jih niso zasedli. In, eh, Tukaj imamo slabe izkušnje in tudi to bi lahko vključili še bolj večji meri v poročilo. Eh, Sicer pa lahko rečem, da imajo mladi in stari premalo priložnosti, da bi se srečevali, da bi prihajali v stik. Eh, ne poskušam reči, da naj stari delajo, delajo, delajo, ampak kdor želi delati, mora imeti to možnost. Eh, veliki te, veliko ljudi te možnosti nima, čeprav so še zelo živahni in eh, zelo aktivni. Torej, ta možnost mora obstajati, to sem poskušal povdariti kolega Bah, tudi vprašanje preseljevanja je vključeno v poročilo, lahko pa to še bolj izpostavimo. Eh, in pa, kar zadeva kolega z Evropske komisije, predlagam, da leto 2012 imenujemo za leto aktivnega staranja in da izpostavimo medgeneracijsko solidarnost kot eh, temo. In če bomo tukaj dobili več podpore tudi drugih institucij, bomo morda laže dosegli napredek. Zelo dobro bi bilo, če bi tukaj oblikovali torej, neko skupno pobudo za to, da bi parlament in komisija delovala v skupni smeri. Hvala, Tomas. Torej, rok za predložitev predlogov sprememb je 11. juni in potem jih bomo obravnavali 13. in 14. julija, sprejetje pa bo 30. 29. ali 30. septembra. Hvala lepa. Zdaj pa takoj prehajamo na glasovanje. Najprej boste potrebovali svoje glasovalne kartice. Prosim, da jih pripravite, da vidimo od najprej, koliko voljivcev tukaj sploh je. Um, najprej bomo glasovali o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Torej, kdo, potem bomo uporabljali, uh, govorili, kdo je za uporabo tega sklada za Irsko Waterfall Crystal, potem za ES Valencijo, ES Castilla La Mancha. To vse eh, smo obravnavali v delovni skupini za Evropski sklad za prilagoditev globalizacije in nobenih predlogov sprememb ni bilo predloženih do 25. maja. Skratka, vse skupaj bomo glasovali, vsem skupaj bomo glasovali, skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Uh, sorry, the vote is now closed. Prostite, zdaj je konec glasovanja. And the result is uh, 40 in favor. 40 za, 4 proti in noben ni zdržan. There's one member without a enega poslanca brez kartice. Opravičujem se, vendar nimam kartice, nimam kartice za glasovanje in bom glasoval pač z roko in glasujem za. Bi lahko zagotovili, da naslednjič jasno poveste, kdaj oziroma ste za ali proti, tako da bomo lahko poštevali vaš glas. Potem naslednje glasovanje se tiče netipičnih pogodb. Predlog spremembe ena ni spremljiv. Kompromis A. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. 50, 53, 45, 55, 51, 56, 52. so brezpredmetni, 59 je bil umaknen kompromis Beza proti vzdržani sprejeto. To pomeni 60, 61, 62 in 58 so brezpredmetni. 63 je predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto sprejeta. 64, 65 sta identična za, proti, vzdržani. Preverimo s karticami. Glasujemo. Konec glasovanja. In tudi vaš glas smo registrirali. 20 za, 26 proti, 1 zdržan, zavrnjeno. 67 predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 66, ki je skladen s 63 za, proti sprejeto. Kompromis C za proti. Preverimo s karticami. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 21 proti sprejeto. 68 brezpredmeten, 69 za, proti sprejeto. Kompromisni predlog D za, proti sprejeto. 70, 71, 73, 76, 77 in 78 so brezpredmetni, 72, drugi, pred, drugi del lahko glasujemo kot dodatek k kompromisno predlogu D za tisti, ki ste za predlog spremembe 72, za drugi del proti. Moramo preveriti elektronsko, glasujemo. konec glasovanja. 20 za, 27 proti, zavrnjeno. 74, kdo je za? Proti. Preverimo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 19 proti, 3 vzdržani. Sprejeto. 75 odpade oziroma je brezpredmeten. 75 ja, je brezpredmeten, ker je bil kompromis C sprejet. 80 za, proti sprejeto. 81 za, proti, sprejeto. 79, glasovanje po delih, so zahtevali zeleni. Prvi del se začne z za, uh, eh, notes do exploitation. Prvi del, kdo je za, proti. Preverjamo elektronsko, glasujemo. konec glasovanja. 27 za, 20 proti, sprejeto. Drugi del za. Proti. Preverimo še enkrat elektronsko. Glasujemo za, o drugem delu 79. konec glasovanja. 23 za, 24 proti, zavrnjen kompromis E za, proti, sprejeto. 82, 83, 84, 85, 86, 87 so brezpredmetni, 88 za, proti. Preverimo elektronsko, glasujemo o 88. predlogu spremem. Hvala lepa, konec glasovanja. 4 proti, 1, 32 za sprejeto kompromisni predlog F za proti sprejeto. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 in 96 so tako brezpredmetni, 97 za proti sprejeto, 98 za. Preverimo prav. Torej glasujemo o 97. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 27 za, 20 proti. Sprejeto. 98 za, proti, zdržani, sprejeto. 99 za, proti. proti sprejeta. Stoti je bil umaknen, 101 za proti vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog G za proti vzdržani. Preverimo elektronsko glasovanje o kompromisnem G. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 13 proti, sprejeto. To pomeni, da 102, 104, 105 in 106, kot tudi 103 so brezpredmetni. Kompromisni predlog H za, proti, sprejeto.

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 in 124 so brezpredmetni, kar zadeva 125. predlog spremembe. Tudi enako velja, gremo na 126 za, proti. Mislim, da bomo preverili. Glasujemo elektronsko o 126. konec glasovanja. 29 za, 19 proti, sprejeto. To 27 je skladen 126, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 128 za, proti, vzdržani, sprejeto 129 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 130, je brezpredmeten, če je 129 sprejet, 131 je skladen za proti vzdržani, sprejeto 132 za, je brezpredmeten, 133 je tudi brezpredmeten, 134 ustni amandma poročevalca. Mislim, da boste lahko ustni amandma prebrali na spisku glasovanja za proti, vzdržani, sprejeto. 135 ustni amandma, ki je tudi zapisan na spisku za glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog J za, proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo glede kompromisnega predloga J. Konec glasovanja. 37 za, 11 proti sprejeto torej 140, 141, 142, 143, 144 in 146 so brezpredmetni. 139 lahko glasujemo kot dodatek, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko 139, torej glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 27 proti, zavrnjen. 145 uh, eh, zeleni so zaprosili za glasovanje po delih. Prvi del od, uh, izraža do slabih pogojev, kdo je za, proti. Glasujemo elektronsko o prvem delu 145. za. Eh, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 23 proti, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Oprostite, gre za ustni predlog spremembe. Moramo glasovati o ustnem predlogu spremembe namreč da bi izbrisali besedico napačen, false, po besedah jasna opredelitev. Torej, kdo je za ustni predlog spremembe prvega dela 145. predloga spremembe za, proti, bomo preverili elektronsko. Torej, prvi del ustne amandmana. konec glasovanja. 25 za, oziroma 24 za, 23 proti, zavrnjen. Drugi del 145. Kdo je za? Proti. Ni veliko vas dvignilo roke, tako da preverimo elektronske, da bomo dejansko vedeli, kako ste glasovali. Torej glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 29 proti, zavrnjeno. Tretji del, kdo je za, proti. Spet ni jasno, e, preverimo elektronsko v tretjem delu. Konec glasovanja. 26 za, 22 proti, sprejeto 147 za. za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 149. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 21 za, 28 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog K za, proti vzdržani, sprejeto. To pomeni, da so 150, 51, 52, 153, 154 in 155 brezpredmetni, 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, znova bomo preverili elektronsko, glasujemo o 157. konec glasovanja. 25 za, 21 proti, 3 vzdržani sprejeto. Zdaj prehajamo na 158. predlog spremembe. 160 in 161, vsi ti trije so identični. Kdo je za? Proti? Preverimo elektronsko. Glasujemo. 15 za 34 proti. 159 in 162 sta bila omaknjena, kompromisni predlog la za, proti, sprejeto. 163 in 164 in 165 in 166 so brezpredmetni, 167 je za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Glasujemo o 167. predlogu. Konec glasovanja. 22 za, 26 proti, torej zavrnjen. 168 za, proti, enaka večina proti. 169 za, proti proti. Preverila bom za vsak primer. Glasujemo. A lahko rečem le to, da imamo sedaj enega posle več? Sedaj preverimo, kdo je tisti, ki je odveč torej bomo znova glasovali o 169. predlogu sprememb, torej glasujemo. petindvajset za, dvajset proti, torej sprejeto. 170 imamo ustni predlog spremembe poročevalca in dodajamo besedo v nekaterih državah članicah. Kdo je za? Proti? Znova bomo morali preveriti elektronsko. Torej, 170 predlog spremembe glasujemo. Šestindvajset za, triindvajset proti sprejeto. Kompromisni predlog M. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 171, 173, 172, 174, 175 so brezpredmetni, 176 in 177, eh, o njih lahko glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromisni predlog N za proti. Sprejeto. To pomeni, da so 179, 180, 178, 181, 182 brezpredmetni. Kdo je za 183 proti? Vzdržani. Sprejeto. 184 za proti. Vzdržani. Sprejeto. 185 je brezpredmeten. 186. se opravičujem, napačno stran sem pogledala, smo pri 186 za, proti. Preverimo elektronsko, 186 predlog spremembe. Konec glasovanja. 27 za, 22 proti sprejeto, 187 za, proti lahko še enkrat poskusimo. Dvignite roke. 187 za, proti. To je očitno sprejeto. 188 za. An Pravzaprav je 188 brezpredmetni, 189 je skladen, torej glasujemo 189 za, proti vzdržani sprejeto. 190 je od brezpredmeten, kompromisni predlog O za, proti vzdržani sprejeto. 191, 192, 193, 194 in 195 so brezpredmetni, 196 za, proti vzdržani sprejeto. 197 za, proti vzdržani sprejeto. 198 za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. 200 za, proti. Preverimo elektronsko. Glasujemo. 28 za, 21 proti sprejeto. 201 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog P za, proti, vzdržani sprejeto. To pomeni, da 202, 203, 204, 206, 207 brezpredmetni od 205 lahko glasujemo kot o dodatku, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 209 za, proti, so 208, je brezpredmeten, če je kompromisni predlog se sprejet, 210, kdo je za. Se upravičujem, <laughs> meni ni nič, no mi je lanč proti, lahko glasujemo na en, kar je moj. Ampak mislim, da je brezpredmeten. 210 za, proti, zdržani, zavrnjen. 211 za, proti, zdržani, sprejeto. 212 za, proti, glasujemo elektronsko od 212. Konec glasovanja. Sedemnajst za, osemdeset proti, tri zdržani, zavrnjen. Dvesto trinajst za, proti, zdržani, sprejeto. Dvesto štirinajst za, dve proti, zdržani, sprejeto. Dvesto petnajst za, proti, zdržani, sprejeto. Dvesto šestnajst za, proti proti, vzdržani, sprejeto 217 za, proti, preverimo elektronsko o predlogo spremembo 217. Konec glasovanja. 26 za, 22 proti, sprejeto 218 za, proti, sprejeto. Znova bomo preverili elektronsko. 218. Konec glasovanja. 21 za, 28 proti, zavrnjen. 219 je skladen. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto 220 za, proti, preverimo elektronsko 220. konec glasovanja. 30 za, 18 proti. 221 je omaknjen. Kompromisni predlog Q za, proti. Preverimo elektronsko. Kompromisni predlog Q. Konec glasovanja. 35 za, 13 proti. To ni bilo potrebno preveriti. 223, 224, 225, 226 so brezpredmetni, 222, o njem lahko glasujemo kot o dodatku k kompromisu Q za, proti, vzdržani, zavrnjen, 227 za preverimo prav, pa preverimo elektronsko, predlog spremembe 222. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 28 proti, zavrnjen. 227 za, proti. Glasujemo elektronsko 227. Verjetno bo enako, ampak prav je, da preverimo. 21 za, 28 proti, zavrnjeno 228. Kdo je za? Proti. Vas lahko prosim, resnično, da dvignete roke nekoliko više, sicer jih ne vidim. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto 229. Kdo je za? Proti. sprejeto. Pa preverimo. Preverimo elektronsko, predlog spremembe 229. Konec glasovanja. 27 za, 21 proti. Je sprejeto. 230 je brezpredmeten, 231. Kdo je za? Proti. Sprejeto kompromisni predlog R za, proti, vzdržani, sprejeto. Zato so 232, 233, 234, 235 brezpredmetni, 236 lahko glasujemo kot dodatku za, proti. Glasujemo elektronsko o 236 predlogu spremembe. konec glasovanja, 26 za, 23 proti, torej je sprejet. Kompromisni predlog S za, proti, vzdržani, sprejeto. 237 je brezpredmeten, 238, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo elektronsko. Torej, glasujemo 238. Konec glasovanja. Zelo jasno. Torej, 6 za, 40 proti. Očitno se mi oči slabšajo. Torej, je brezpredmeten. Torej, lahko glasujemo 239 za proti, vzdržani sprejeto, 240 za, ne, je brezpredmeten, se opravičujem, ne, ja, imate prav, torej ta je brezpredmeten, ta je 240 je skladen, torej kdo je za 241, proti, vzdržani, zavrnjen, 242 za, Preverimo. Od 241. Glasujem elektronsko od 241. Dobro, da ste zahtevali preverbo. 24 eh, za 40 proti, torej zavrnjen. 242 je skladen, torej na njem ne moramo glasovati, oziroma glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 243, torej o tem lahko glasujemo, je skladen, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo 243, glasujemo. 243. konec glasovanja. 24 za, 24 proti je zavrnjen. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. 246 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa navedbe. 2 za proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 6 za, proti, preverimo elektronsko, preverimo 6. torej glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 28 proti, zavrnjen, 7 za, proti. Res ne dvigate rok in zaradi tega je naše delo teže in moramo vse čas preveriti elektronsko. Torej, 7 za, Proti. Zdržanje sprejeta. Pravo pa preverimo elektronsko. Verjetno se motim. Konec glasovanja. 23 24 za, 22 proti, en zdržan sprejeto. Sedaj pa prehajamo na uvodne navedbe. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, je brezpredmeten, 57 ustni predlog spremembe poročevalca, da bi izbrisali v navedbi A besede samo zaposlitev neodvisen. Kdo je za? Kdo je proti? Znova ne dvigate rok. Kdo je za 57. predlog? Proti? Vzdržani? Zelo jasno. Torej sprejeto. Deseti predlog spremembe za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. 11. predlog spremembe za. Proti. Preverila bom. Sedemindvajset za, enaindvajset proti, torej je sprejet. 12, brezpredmeten 13, kdo je za? Proti? Sprejeto. 14 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog T, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto.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 proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Konec glasovanja. 21 za, 27 proti, torej je zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, ne, je brezpredmeten. 29 je skladen za, proti. Preverimo elektronsko. Predlog sprem 29. Šestindvajset za, 22 proti, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 in 33 sta identična in sta brezpredmetna. Oziroma ne, o njo glasujemo. Kdo je za, sprejet, proti. Preverimo elektronsko. O, torej, glasujemo o 32 in 33. Konec glasovanja. Devetnajst za, sedemindvajset proti, zavrnjen. Štiriintrideset za, proti. Spet ni jasno. Preverimo elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 34. Spet ne dvigujejo rok. Konec glasovanja. Zelo jasno. 37 za, 10 proti. Resnično vas prosim, da dvigujete roke. 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 36 za. Hočete preveriti? Ob 35, torej 35 glasujemo elektronsko. Mislim, da imate prav. Ene 30 za, 17 proti. Oziroma 30 e, za, 18 proti. 36 za, proti vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 brezpredmeten, 40 tudi, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 in 43 se glasujeta kot en skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto 44 za 44 glasujemo za proti je zavrnjen 45 za proti Mislim, da je zavrnjen. 46 je brezpredmeten, 47 za. Proti. Zavrnjen. Kdo je zdržan? Oh, zavrnjen. 48 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Oh, Sprejetje. 48. So Opravičujem, preverimo elektronsko. 48 glasujemo. Mislim, da je bilo sprejeto. Mislim, da sem jaz narobe povedala. 41 za, 5 proti, oziroma 42 za, vsem pravi imate. Torej, sprejet 49 za, proti, zdržani, sprejeto. In sedaj prehajamo na končno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujemo. Kako boste vi glasovali? Vi glasujete proti, prav? Konec glasovanja. 41 za, 6 proti, 1 vzdržan. Najlepša hvala in čestitam gospe Gruni. Uh, the next one is the Beres report. Sledi poročilo Beres in prehajamo neposredno na kompromis A. Kdo je za? Proti? Zdržan? Sprejeto. 17 eh, do 21 eh, brez predmeti, kompromis B za, proti, eh, še enkrat za, proti, sprejeto. 25, 23, 24 brezpredmetni, 26 za, proti. Glasujemo o 26. Eden preveč je glasoval iz skupine Alde. Marian, eden preveč iz skupine Alde. Še enkrat glasujmo o predlogu spremembe 26. Začnimo. predlog spremembe 26. Končano. 21, 26. Eh, zavrnjeno. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Gremo potem na 31. Eh, drugi so brezpredmetni. 31 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 32 za? Proti? vzdržani, sprejeto. 33 za, proti. Začnimo z glasovanjem 33. Enaindvajset, šestindvajset, zavrnjeno. Štiriintrideset, petintrideset, skupaj. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Preverimo. Glasujemo o 34 in 35. Končano glasovanje 27 za 20 proti sprejeto. Torej 27 za, 20 proti sprejeto. Pet. 35 in 36 sta s tem brezpredmetna. 37, kdo je za? Proti? Glasujemo o 37. Torej preverjamo 37. Glasovanje je končano. 19 za, 26 proti, 38 umaknjen, 39 za, proti. Glasujemo o 39. Začnimo s glasovanjem. 39. 20 za, 27 proti, zavrnjeno. 40 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo eh, predlog 40, začnimo. 24 za, opravičujem se, 25 za, 22 proti, sprijeto. Kompromis D, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 41, 42 sta brez predmeta, kdo je za 43? Proti, vzdržani, sprijeto. 44 za proti. Glasujemo o 44. Začnimo. sedemnajst za, šestindvajset proti, zavrnjeno. Kompromis E, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 45, 46 oziroma še enkrat kompromis E glasujemo. Kompromis E. Začnimo z glasovanjem. Glasovanje je končano. 26 za, 21 proti, sprejeto. In potem pridemo k 50. Kdo je za? Predlog 50. Proti. Preverjamo tudi to. 50. Glasujmo. Glasovanje je končano. 22 eh, za, 24 proti, zavrnjeno. 51. Kdo je za? Proti. Samo da se prepričam, bomo preverili predlog 51. Začnimo s glasovanjem 51. Glasovanje je končano. 20 za, 26 proti, zavrnjeno uvodne izjave, ena po delih. V prvem delu besedica voluntarily, kdo je za, proti. Sopet moramo preverjati. Glasujmo prvi del. preteško je videti. Glasovanje je končano 26 za, 21 proti. Drugi del, preidemo na drugi del, se pravi drugi del je o številke 1, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Številka 2. brezpredmetna. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Potem gremo naprej na 8, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto 7, za, se pravi, čujem eh, zavrnjeno, kompromis eh, G, kdo je za, proti, nejasno. Glasujemo o kompromisu G. Prosim, da dvignete roke, torej kompromis G. Posem jasno, 45 proti 1. Morda bi bilo dobro, če bi visoko dvigovali roke. Postajamo sicer utrujeni, vendar bolje bi bilo, če bi dvigovali roke, kajti v tem primeru ne bi bilo treba preverjati številke 10, kdo je za proti, zdržan sprejeto. Kompromis H, kdo je za? Proti, vzdržan sprejeto. 13 za, proti, vzdržan sprejeto. 14 za, proti, vzdržan sprejeto. 15 za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, vendar preverimo. Začnemo s glasovanjem. Predlog spremembe 15. Glasovanje je končano. 16 za, 31 proti, zavrnjeno, 16 sedaj po delih, to je prosil poročevalec, prvi del, kdo je za, proti, Vzdržan. Zavrnjeno. Drugi del za. Proti. Vzdržan. Zavrnjeno. Kompromis I. Kdo je za? Proti. Vzdržan. Sprejeto. Šest eh, je brezpredmeten, sedaj pa po imensko glasovanje začnimo. 41 uh, za, 3 proti, 3 vzdržani. Hvala lepa in čestitamo gospe Perez v odsotnosti. Naslednje je Ole Kristensen. Začnemo s eh, številko 5 umaknjena. Prejdemo na kompromis B. Kdo je za? Proti? Vzdržan? Sprejeto. Deset umaknjen kompromis C za, proti, vzdržan, sprejeto. Številka 15. Da, prejdemo na 15. Ustni predlog. Kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. 16 po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržan, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržan, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržan, eh, zavrnjeno. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. 20, 21 brezpredmetna, 19 brezpredmeten, 22 umaknjen, kompromis E. Kdo je za? Proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj 25 brezpredmeten, 26. Kdo je za? oziroma o 25 moramo glasovati. Torej 25, kdo je za? Vračamo se na 25, kdo je za, proti. Preverjamo. Začnimo s glasovanjem o predlogu 25. Glasovanje je končano. 26 za, 19 proti, 2 vzdržana. 26 za, proti, zdržani sprejeto, 27 za, proti, zdržani sprejeto, 28 za, proti, zdržani sprejeto, 29 za, proti, glasujemo o predlogu 29. Mislim, da je bil zavrnjen, vendar nisem prepričana. E, kako glasujete? Vi ste proti. Eh, torej 9, eh, pa 38, zavrnjeno 30, gdzam proti, zdržani, sprejeta. 31 za, proti, zdržani, sprejeta. 32 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis F za, proti, zdržani, sprejeto. 35 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, glasujmo o 36. petindvajset, enaindvajset sprejeto, en vzdržan, eh, sedemintrideset umaknjen, kompromis A, kdo je za? Proti, vzdržan, sprejeto. Gremo na številko 3 za, proti, vzdržan, sprejeto. 4 za, proti, vzdržan, sprejeto. Elektronsko glasovanje, dokončno glasovanje, začnimo. Glasovanje je končano. 44 za, 3 proti, nič vzdržani. Hvala lepa, e, gospod Kristensen in čestitke. Sedaj prehajamo na poročilo Emily Turunen, gre za spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom delovno prakso in vajeništvom. Gremo kar na predlog spremembe Aha. Sekretarijat me je prosil, naj počakam, da poišče vse. Se pravi, predlog 29, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Preverila bom 29. Vote is closed. 23, 23. 23. 23, 23 zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A, oziroma sprejeto. Vem, eh, da vsi postajate utrujeni, ampak tudi jaz. Torej, bilo je sprejeto. Kompromis A, za proti, vzdržani sprejeto. Odbor za kulturo šest, kdo je za, proti, vzdržan sprejeto. Kompromis B, preverimo, preverimo. Kultura šest, začnimo. Glasovanje je končano. 33 za, 13 proti. Sprejeto. Kompromis B. Za. Proti. Zdržan. Sprejeto. In potem gremo naprej na kultura 8 za. Proti. Zdržan. Sprejeto. 39 za. Proti. Zdržan. Sprejeto. 40 za. Proti. Zdržan zdržan sprejeto. 41 za, proti, zdržan sprejeto. 42 za, proti, glasujmo o 42. Šestindvajset za, enaindvajset proti, sprejeto. Kompromis C, kdo je za? proti, zdržan sprejeta. 48 e, sedaj. Se opravičuje predsedujoča, e, izpustila je 44. Glasujemo o 64, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj pa kompromis D, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj pa 48 za, proti, vzdržan, sprejeto. 49 umaknjen, 50 za, proti, vzdržan, sprejeto. 51 za, proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržan, sprejeto. 58 za, proti, vzdržan, sprejeto ni jasno, glasujemo elektronsko o 58. Začnimo. Šestindvajset za, enaindvajset proti, sprejeto. Devetinpetdeset za, proti, vzdrža, spet ni jasno. Glasujemo zopet o devetinpetdeset. Mislim, da je sprejeto, pa nisem prepričana. 21 za, 24 proti, zavrnjeno. Kompromis F za, proti, zdržani, sprejeto. Kultura 25 eh, je pokrit s kompromisom F in zaradi brezpredmeten 64 za, 64 proti vzdržani sprejeto. Kultura 14. Zavrnjeno, ker je pač pokrito 64, 65 za, proti, vzdržani sprejeto. 66 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani sprejeto. 12 in 29 sta pokrita. Kompromis H. Kdo je za? Proti? Prosim, da še enkrat dvignete roke. Kompromis H. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Sedaj gremo na kultura. Ne, 77. Gremo na 77. Kdo je za? proti. Zdržani sprejeto. 78 eh, za, proti. Zdržani sprejeto. 79 za, proti. Zdržani sprejeto. 81 za, proti. Zdržani sprejeto. Kultura 10 pokrita, sedaj kultura 11. E, za, kultura 11 za, proti. Vzdržani? Sprejeto. Sedaj 82. Kdo je za? Proti? Glasujemo o 82. Glasovanje je končano. 24 za, 22 proti, sprejeto 83 za proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kultura 3 pokrita, kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem Gremo na 91, eh, brez predmetem kultura 2. Za, kultura 2 za, proti. Glasujemo o kultura 2. Uh, 28 in favor, 20 against. 28 za, 19 proti, e, sprejeto, 92 za, proti, vzdržan, sprejeto, 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kultura 18 pokrita, sedaj 26, kultura 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj kultura 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. 94 ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 95 za, proti, zdržani, sprejeto. Kultura 15 za, proti, zdržani, sprejeto kultura 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis je za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, glasujemo o predlogu 100. Vote is closed. Glasovanje je končano. 14 za, 32 proti, zavrnjeno 101. Kdo je za? Proti? Zdržani? Prosim, da dvigujete roke. 101 za, proti. Kljub samo bom morala preverjati elektronsko. 101 glasujmo. 20 za, 27 proti, zavrnjeno 102, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 104 za, proti, vzdržan, sprejeto, 103 za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, vendar glasujmo o 103. 19 za, 27 proti, zavrnjeno 105 za, proti, zdržani sprejeto 106 za, proti, zdržani sprejeto 107 za, proti, vzdržani sprejeto 108 za, proti, Glasujmo o 108. Vote is closed. Glasovanje je končano. 33 za, 13 proti, 109. Prosim, dvigujte roke. 109 za, proti, zdržani, sprejeto. 110 za za 110 za, proti, zdržani sprejeta 111 za, proti, zdržani sprejeta 112 za, proti, zdržani sprejeta 113 za, proti, zdržan sprejeto 114 za, proti, vzdržan, sprejeto. Kultura. Pet je pokrita, sedaj 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za proti, zdržani, sprejeta, 117 za, proti, sprejeta, kultura 16 pokrita, kompromis K, kdo je za, proti, zdržan, sprejeta, 121 za, proti, zdržan, sprejeta, 122 umaknjen, kompromis L za, proti, proti, vzdržan, sprejeto, 128 za, proti, vzdržan, sprejeto, 129 za, proti, vzdržan, sprejeto, 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 131, eh, ustni predlog za, proti, vzdržan, sprejeto. Kultura 7 eh, za, proti, vzdržan, sprejeto. Kultura 20 za, proti, vzdržan, sprejeto. Kultura 23 za, proti, vzdržan. Mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo. Kultura 23 preverjamo. Petindvajset za, enaindvajset proti, sprejeto, sto dvaindvajset za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis M za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo kompromis M. Začnimo s glasovanjem. Glasovanje je končano. 25 za, 21 proti. Torej sprejeto. 140 za, proti, vzdržano, zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržan, sprejeto. 142 za, proti, vzdržan, zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržan, zavrnjeno. 144 ustni predlog za, proti, vzdržan, zavrnjeno. Se opravičujem, sprejeto. Kultura 21 za, proti, vzdržan. Glasujemo. 23, 23, zavrnjeno, kompromisen, za, proti, zdržani, sprejeto. 148, 49, skupaj, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 150 je, ni brezpredne. Torej glasujemo o 150, kdo je za proti, zdržan, sprejeto. 151 za, proti, zdržan, zavrnjeno. Kultura 24 za, proti, zdržan, sprejeto. 152 za, proti, zdržan, sprejeto. 6 za, proti proti, vzdržan, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržan, sprejeto. Osem za, proti, vzdržan, sprejeto. Kultura A za, proti, vzdržan, sprejeto. Devet za, proti. Glasujmo o devet. 24, 21, 1 vzdržan, sprejeto. 10 za, proti. Glasujmo še enkrat o 10. Twenty five twenty one, so that 25, 21 sprejeto 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, opravičuje se predsedujoča sprejeto 13 za, proti. Mislim, da je tesen izid. Glasujemo o 13. 26 za, 20 proti sprejeta, kompromis O za, proti, zdržani sprejeto, 18 za, proti, očitno postajamo spet utrujeni, glasujemo o 18. Vote is closed. Glasovanje je končano. 22. dvaindvajset za, petindvajset proti, zavrnjeno. Kompromis P, za, proti, zdržani, sprejeto. štiriindvajset za, proti, zdržani vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto štiri za, proti, vzdržani. Mislim, da je treba preveriti štiri. Glasujemo o štirici. Štirindvajset za, triindvajset proti, sprejeto. Pet, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko končno glasovanje. Glasujmo. The vote is closed. Glasovanje je končano. 42 za, 1 proti, 4 vzdržani. Čestitam gospe Turunen. imamo pa še nekaj glasovanja, še dve točki sta tu. Najprej ustno vprašanje o dolgotrajni oskrbi. Kompromis A za, proti, zdržani, sprejeto. Tri za, proti, zdržani, sprejeto. Štiri za, proti proti, zdržani, sprejeto. Pet za, proti, zdržani, sprejeto. Šest za, proti, ni jasno, glasujmo o šest. I know, sorry. Um, 32 in... 32 za, 16 proti. Nekoliko sem zmedena, ker je to moje lastno poročilo. Sedaj glasujemo o, o 8, kdo je za. Nismo glasovali o 7. Nismo glasovali o predlogu številka 7 vsi smo že utrujeni. Mislim, da nismo glasovali o sedem. Torej sedem, eh, predlog sedem, eh, kdo je za? Kdo je za sedem? Proti. Težko je preverimo predlog spremem besede. Sorry, can I just ask our administrator to get our voting list to the R group? Thank you. Eh, prosim, da administratori odnesejo seznam za glasovanje skupine Alde. Sedem. Sorry, our group hasn't got the vote. Eh, se opravičujem, naša skupina ni dobila seznama za glasovanje in to ni ravno pomoč končali smo sedaj to glasovanje. No, koristno je imeti seznam. Res je to zmeda. 17 za proti 26, eh, zavrnjeno 8 za proti. Glasujmo o predlogu spremembe 8. Vote is closed. Glasovanje je končano 20 za, 26 proti, zavrnjeno kompromis B za, proti, stržani, sprejeto. 11 za, proti, stržani, sprejeto. Potem po delih o 12, prvi del za, proti, stržani vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Glasujmo o drugem delu predloga 12. Uh, those... Glasovanje je končano za 17, 29 proti, zavrnjeno 13 po delih. Je, kdo je za? Prvi del. Proti? Zdržani sprejeto. Drugi del za? Proti? Zdržani Eh, zavrnjeno. In potem dokončno elektronsko glasovanje o tem začnimo z glasovanjem. Uh, closed, 46... Glasovanje je končano, 66 za, 1 proti. Hvala lepa za podporo. Sedaj pa preidimo na zadnje glasovanje, predlog resolucije. Ali imamo vsi seznam za glasovanje? E, sicer bi se mi srce ustavilo. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto dva za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis A za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Enajst za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno, vendar glasujmo o predlogu spremembe 11. Prosim. Glasovanje je končano. 19 za, 22 proti, zavrnjeno 12 za, proti, vzdržani sprejeto 13 za, proti, vzdržani glasujmo o 13. Vote is closed. Glasovanje je končano. Dva, eh, 23 za, 23 proti, torej zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto 18 za, proti vzdržani sprejeto 19 za, proti vzdržani sprejeto 20 za, proti. Glasujmo o predlogu spremembe 20. Mislim, da je zavrnjena, vendar preverimo. Vote is closed. Glasovanje je končano. 17 za, 28 proti, zavrnjeno 21 za, proti, zdržani, sprejeto. 22 za, proti, zdržani, sprejeto. 23 za, proti, zdržani, sprejeto. 24 za, proti, zdržani, sprejeto kompromis P za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani sprejeto. 32 za, proti, vzdržani. Glasujmo o 32. Elektronsko preverjamo amendma 32. Vote is closed. Glasovanje je končano. 26 e, za, 20 proti. Sprejeto. 33 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 34 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 35 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 36 za, proti, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, se opravičujem. Nekdo želi, da preverimo 37. Preverimo 37. Yes, 44 za, 3 proti elektronsko dokončno glasovanje. Začnimo s glasovanjem. Glasovanje je končano. 66 e, za, 1 proti. Čestitke meni osebno. Hvala. Hvala tudi vsem to je bilo res maratonsko glasovanje, vendar mene je res izčrpalo. Ne vem, kako je z vami. We'll have, um, Dve, tri minute premora in potem bomo pa nadaljevali z eh, naslednjo točko. Right, if you could always take your seats and say if you've recovered. Lepo prosim, da se posedete, če ste se nekoliko pomogli od tega maratonskega glasovanja. Prosim, da se posedete, da lahko nadaljujemo z javno predstavitvijo. Uh, we're just about to start the hearing, so those of you who are staying, um, if you'd like. Torej, tisti, ki boste ostali na javni predstavitvi, vas lepo prosim, da se posedete. Na javni predstavitvi bo govora o vplivih sodb Evropskega sodišča v primerih Viking Laval, Rüffert in Luksemburg. Poleg glavnih govornikov pa je z nami kot opazovalec tudi Tomas eh, Jansen, ki je poročevalec odbora Ekon za to področje. Naši trije govorniki pa so gospod Armin da Silva z komisije, gospa Maksim Cerutis z Business Europe in gospa Katalin Pašer z Etuka. Najprej dajem besedo gospodu Silvi z komisije, da začne z našo predstavitvijo. Izvolite. Ladies and gentlemen, uh, good morning. Uh, first I want... Dobro jutro, gospe in gospodje. Najprej naj se zahvalim odboru za zaposlovanje, da nas je povabil in da lahko tukaj predstavljamo naše trenutne razmišljanja glede tega vprašanja. Sodbe Evropskega sodišča v primerih eh, Viking Laval, Rüffert in Luksemburg so sprožile intenzivno razpravo, ki se je osredotočala na izvajanje in interpretiranje direktive o napotitvi delavcev. Ravno tako pa je veliko tudi govora o zaščiti delavcev pravic, delavskih pravic in o pravicah sindikatov. Jasno je, da smo še daleč od tega, da bi dosegli socialni in politični konsens o vplivu teh sodb o ključnih pravnih vprašanjih, ki jih je potrebno razrešiti ali o ukrepih, ki naj jih sprejmemo na evropski ravni. Sodbe so jasno pokazale, kakšne napetosti se pojavljajo po eni strani med omejitvami javnih in zasebnih akterjev, eh, ki jih eh, vzpostavlja delovanje notranjega trga in po drugi strani eh, destabilizacijskimi učinki Potrebno je torej razčistiti pravila in rešiti odprta pravna vprašanja. Nacionalne vlade so tudi eh, posredno prizadete zaradi teh sodb in so se odzvale na te sodbe. Glavni učinek so bile spremembe zakonodaje na Danskem, v, na Švedskem, v Spodni Saški, v Nemčiji in v Luksemburgu. Uh, Na Danskem in na Švedskem so se osredotočili na boljšo združljivost kolektivnih pogajanj, eh, ki se izvajajo no, znotraj nacionalnega dialoga in med eh, direktivo o napotitvi delavcev. Go, uh, uredili so tudi pogoje, v katerih lahko sindikati uh, ukrepajo proti družbam, ki napotijo delavce. V Nemčiji eh, pa so uredili razmere glede lokalnih kolektivnih sporozumov, ki ne veljajo za splošno veljavne. V Luksemburgu so oprostili kolektivne pogodbe eh, cele vrste zahtev, eh, ki jih morajo preverjati oblasti v državi izvora napotenih delavcev. odzivi pa gredo bistveno dlje in presegajo samo države, ki so bile neposredno prizadete zaradi sod. Eh, tukaj se odpirata predvsem eh, dve ključni vprašanji, predvsem v povezavi s sodbami Viking in Laval. Torej, v kakšni meri lahko sindikati posegajo po eh, kolektivnih ukrepih za zaščito delavskih pravic, ne da bi spodkopavale gospodarske svoboščine, kot je pravica ustanavljanja ali prost pretok storitev v državi članici. Tu gre za ravnovesje med gospodarskimi svoboščinami in temeljnimi socialnimi pravicami državami. Oboje pa je zaščiteno v pogodbi in spada med temeljna načela zakonodaje skupnosti. Eh, države članice in nacionalni socialni partneri, eh, ali imajo ti pravico eh, zahtevati bolj ugodne pogoje za napotene delavce na njihovem teritoriju, ki presegajo minimalne pogoje do Eh, zapisane v direktivi, ne da bi s tem vzpostavljali ovire za čezmejno nudenje storitev. Tu gre za interpretacijo določb, predvsem tretjega člena direktive o napotitvi delavcev. Kar zadeva pravice do kolektivnega ukrepanja, smo prepričani, da eh, sodbe ne postavljajo pod vprašaj niti načela, niti uh, vsebine pravic uh, do kolektivnega ukrepanja. Tu gre za temeljno pravico. Sodbe so potrdile tudi, da bodo sindikati še naprej lahko spremali ukrepe za zaščito delavcev pod pogojem, da je to usklajeno z obstoječo zakonodajo skupnosti. Ravno tako je potrebno povdariti, da eh, prosto gibanje delavcev, kar vključuje pravico do dela v drugih državah, eh, svoboda ustanavljanja in svoboda nudenja storitev predstavljajo temeljna načela Evropske unije. Ta načela se prevajajo v zakonodajo Evropske skupnosti, zato da se zagotavljajo enake pogoje za posameznike in podjetja. Na Namen je eh, ponuditi najboljše priložnosti za eh, ustvarjanje bogatstva in boljših delovnih pogojev eh, ob istočasnem zagotavljanju pravic delavcev. Vendar to ne pomeni, da svoboda delavcev, da svoboda delavcev ali je potrebno vedno ščititi, eh, sploh kadar gre za spodkopavanje pravic delavcev. In to se ne spremeni tudi, ko gre za čezmejne spore. Uh, Glede na to, da gre za zelo pomembno zadevo z evropskega vidika, se je, se je predsednik Barroso pred parlamentom zavezal, da bo predlagal zakonodajo po možnosti uredbo, ki bo sprejeta v postopku soodločanja in s katero bomo rešili težave pri izvajanju in tolmačenju eh, direktive o napotenih delavcih na, na konferenci o tej direktivi in o delovskih pravicah, ki jo je organiziralo špansko predsedstvo 17. in 18. marca, je komisar Andor napovedal, da namerava uresničiti obljubo predsednika Baruza in oblikovati predlog, ki ga bo leta 2011 predložil tudi parlamentu in kjer bodo upoštevani nasveti in mnenja vseh deležnikov, vključno z evropskimi socialnimi partnerji. Eh, pomemben Eh, korak tukaj je tudi objava poročila Monti o novi strategiji za enotni trg. Tu poročilo obravnava vprašanje, kako trg in socialna razsežnost eh, integriranega evropskega gospodarstva eh, se lahko krepita eden drugega. Zato, da bi bil enotni trg vzdržen, je v poročilu zapisano, da se je potrebno lotiti kritičnih napetosti, ki so se pojavile na enotnem trgu in prilagoditi pravila tako, da bodo bolje upoštevani socialni in lokalni konteksti. Kar pa zadeva razmer, ki so jih ustvarile sodbe sodišča, to poročilo priporoča, da se razčisti izvajanje direktive in da se okrepi širjenje informacij o pravicah eh, in obveznostih delavci v podjetjih o sindikalnem ukrepanju in o eh, svoboščinah povezanih s eh, prostim pretokom oseb in storitev. Eh, ravno tako to poročilo priporoča, da bi v uredbo 2697 vključili določilo v zvezi s pravico do stavke koristno je opomniti, da je namen te uredbe omogočanje prostega pretoka eh, blaga, ne da bi to kakorkoli oviralo pravico do stavke. Gre namreč za nekaj, kar bi potencialno lahko zelo oviralo delovanje notnega trga in povzročalo velike izgube. Istočasno eh, pa se je potrebno zavedati, da to določilo ne vpliva na pravico do stavke. Sistem zgodnega opozarjanja na ovire pri prostem pretoku uh, uh, blaga se tudi vzpostavlja. Uh, komisija lahko zahteva od držav članic, da potem odstranijo to vrstne ugotovljene ovire pri pretoku blaga. Komisija zdaj preučuje to poročilo in bo predstavilo osnutek načrtov za ponovni zagon enotnega trga v drugi polovici letošnjega leta smiselno se je pogovarjati tudi o reviziji pravnega okvira direktive o napotitvi delavcev, kar bo del eh, načrtov za notranji trg. Komisija še preučuje različne možnosti, kar zadeva eh, področje uporabe, pravno osnovo in najboljše instrumente, pri čemer je upoštev, potrebno upoštevati tudi Lizbonsko pogodbo in listino o temeljnih pravicah. Eh, Kar zadeva obseg revizije, glede tega se mnenja še vedno zelo razhajajo. Ko bo predložila prihodnje predloge, mora komisija upoštevati omejitve, ki jih vzpostavlja uh, pogodba sploh v 153. členu petem odstavku, kar zadeva pravico do stavke. Komisija se mora tudi izogniti temu, da bi oblikovala predloge, ki ne bodo prispevali k doseganju konsenza med socialnimi partnerji in so zakonodajalci. Spomniti se moramo, da ko je bila šest, leta 1996 direktiva o napotitvi delavcev sprejeta, je igrala ključno vlogo pri tem, da smo razčistili razmere napotenih delavcev, ki so bili do takrat eh, kontroverzno eh, vprašanje številnih sodb. Direktiva je eh, vzpostavila sistem eh, minimalnih pogojev, ki jih mora država gostiteljica eh, nuditi delavcem. Tu je bil dober kompromis med potrebo po eh, olajšanju nudenja storitev, čezmejnega nudenja storitev in izogibanja socialnemu dumpingu. Verjamemo, da ta kompromis tudi še danes velja in da še vedno spostavlja eh, ravnovesje med zaščito delavcev in eh, gospodarskimi svoboščinami, vključno z mobilnostjo delavcev. Zato nismo prepričani, ali je dejansko potrebno povsem prenoviti direktivo, kakršna je danes. Vendar pa to ne pomeni, da ne smemo iskati rešitev, kako bi izboljšali tiste vidike, pri katerih se nam zdi, da eh, izvajanje direktive ni uspešno. Tu gre naprimer za obveščanje delavcev in podjetij, eh, pravna sredstva in zaščita pred zlorabo. Eh, določen te vidike je potrebno podrobneje preučiti. Enako velja za tako imenovana navidezna podjetja, ki imajo zgolj eh, fiktivni naslov, kar uporabljajo za to, da se izogibajo pravilom države gostiteljice. To ni nova težava za evropske zakonodajalce. Eh, sodna praksa kaže, da se ni mogoče zanašati na zakonodajo skupnosti, ko gre za reševanje to vrstnih eh, primerov zlorabe. Vendar pa ni enostavno pred sodiščem eh, dokazati, da je edini namen uporabe svobode ustanavljanja to, da se izogneš zahtevnejšim pravilom v določeni državi. Kar zadeva 13 to uvodno izjavo. Eh, tam je zapisano, da eh, preprosto fiktivno podjetje ne pomeni svobodo eh, ustanavljanja in da gre tukaj za fiksno ustanavljanje za daljše obdobje. Tudi uredba 883-2004 o usklajevanju schem socialne varnosti kot pogoj za pridružitev napotenega delavca v socialni sistem države izvora um, pogo, pogoj, da eh, podjetje nadaljuje s svojimi dejavnosti tam, kjer je ustanovljeno. Prihaja do zlorab tudi, ko gre za podizvajalce. Tam ni vedno jasno, kdo je odgovoren za uresničevanje pogojev, ki so predpisani za delavce. Komisija eh, spremlja to vrstne težave po vseh državah, članicah. Eh, obstaja cela vrsta ureditev o tem, kdo prevzema odgovornosti. Ta, ta pravila eh, ponekod vključujejo tudi sankcije, vendar se zdi, da ta pravila niso učinkovita pri doseganju eh, ciljev, kadar veriga podizvajalcev ni posebno na nacionalni ravni. Prihaja do velikih težav, kadar gre za čezmejno delovanje in to si zasluži um, posebno pozornost komisije. Potrebno bo oblikovati uh, nova pravila za, čez, uh, za čezmejne operacije, kar bo tudi predmet našega predloga. Eh, direktiva 2009-52 o ukrepih proti delodajalcem, ki zaposlujejo nezakonite priseljence, torej Tukaj imamo prvič eh, vzpostavljena pravila tudi za podizvajalce. Predvidene so finančne eh, sankcije in eh, retroaktivna poplačila. Direktiva zagotavlja, da so napoteni delavci povsem vključeni v nacionalni sistem nadzora, in sicer se to uvršča tudi med tiste jedrne, eh, tiste jedrne standarde, ki so predvideni v direktivi o napotitvi delavcev. To so tisti pogoji, ki so tesno povezani s tem, kje se storitve dejansko nudijo. Nadzor nad drugimi delovnimi pogoji, ki so bolj vezani na pogodbo kot. Eh, pa eh, je nekaj, kar bodo preverjali organi eh, države izvora. Potrebno je torej eh, preverjati tudi vse, vsa določila, kar zadeva javno politiko. In eh, to vse nikakor, to nikakor ne odstopa od pravne prakse sodišča. Eh, sodišče je sprejelo, da nacionalna zakonodaja lahko omejuje svobodo nudenja storitev, kadar gre za javni interes in kadar gre za sorazmerne omejitve, ki eh, so nujne. kakšne rešitve bomo izbrali, bo odvisno od tega, katere probleme se bomo uh, odločili rešiti. Načeloma uh, so uredbe uh, primerne zato, ker se s tem izognemo različnim interpretacijam v državah. Vendar pa Eh, je problem v tem, da eh, bi določene rešitve terjale soglasje v svetu. In eh, zato je težko razmišljati o možnosti izvedbene uredbe. Ne glede na to, kakšna bo pravna podlaga, pa bo morala rešitev vključevati rezultate različnih študij in ocen. Zadnja ocena izvajanja direktiva perspektive eh, in njenega eh, uresničevanja se je začela eh, leta 2009, prve rezultate pa pričakujemo v prihodnjih mesecih. To študijo smo sprožili tudi s podporo komisije, s podporo parlamenta. Tukaj preučujemo tudi uh, uporabo uh, določil javne politike, eh, vprašanje minimalnih pravic in kako se to izvaja po različnih uh, državah. In v ta namen smo spostavili tudi strokovni odbor, ki še uh, nadaljuje s svojim delom. V tem kontekstu je bila vzpostavljena tudi delovna skupina, ki preučuje možnost elektronskega sistema izmenjav, ki bi olajšal stike med nacionalnimi organi. Ravno tako preučujemo možnost eh, platforme za sodelovanje eh, med delodajalci v boju proti nezakonitemu delu eh, in tudi na tem področju v zadnjem četrtletju letošnjega leta pričakujemo prve rezultate. Komisija je podprla tudi več nadnacionalnih projektov. Na ta način bomo omogočili tistim, ki se ukvarjajo z napotenimi delavci, da si izmenjajo najboljše prakse. S podobnimi predlogi bomo nadaljevali tudi v letu 2010, vključno s pilotskim projektom, ki ga je vzpostavil Evropski parlament. Gospod in gospodje, upam, da, so, da sem jasno povedal, da je potrebno stvari razčistiti in da je to prednostna naloga Evropske komisije. Ravno tako upam, da mi je uspelo odgovoriti na vaše vprašanje, seveda pa sem na, na voljo tudi za nadaljna pojasnila. Hvala. Hvala lepa in prehajamo na Katalin Pašje, ki je uh, konfederalna sekretarka in pristojna za napotitev delavcev pri ETUC. Izvolite, gospa. Najlepša hvala za povabilo. Skušala bom povzeti glavne pripombe, ki jih imamo, potem pa upam, da se bo več stvari odprlo še med razpravo. Dobili ste tudi kopijo moje predstavitve v PowerPointu, ki jo žal ne morem prikazati. Prav tako ne bom sledila vrstnemu redu tiste predstavitve, kajti skušala sem držati časovne omejitve, ki ste jo določili. Naj rečem, letmo pri etuc in tudi sam, sama sodelovala pri, pri, z vami od leta 2003 pri temah, ki se nanašajo na direktivo na poditvi delavcev in najprej smo izhajali skrbi, kako se ta direktiva izvršuje in izvaja, potem pa smo prešli na resno vprašanje, ki se tiče instrumenta samega in k temu sem še vrnila. Vedno se nam zdi pomembno povdarjati, da je notranji trg, enotni trg, v kontekstu katerega govorimo o kolektivnem pogajanju in kolektivnih ukrepih, da to ni cilj sam po sebi, da je to sredstvo za doseganje napredka celotnega prebivalstva v Evropi, eh, tudi za napredek eh, podjetij, kot tudi za napredek delavcev. V tem kontekstu preučujemo vse instrumente, ki jih danes um, obravnavamo. V predstavitvi sem omenila uh, glavne tenzije in te so med eh, kapitalom in delom. Zlasti to izhaja iz primera uh, Viking gre za primer 4 e, proti 1, potem pri storitvah e, je tudi rezultat zelo podoben. Zakaj? Zelo zanimivo pri vsem tem je tudi, ko sem poslušala sedaj gospoda Silvo, je, da si vprašanje zastavlja prav tako, kot ga mi razumemo, namreč, da gre za hierarhijo. Vprašanje je torej, glede po gospodu Silvi, ali sindikati ali države članice, ko nekaj storijo, ali ne spodkopujejo trga s svojimi dejanji. Manj pa se zdi, da če bi dejansko imeli uravnotežen pristop na eh, sodišču, bi bilo to vprašanje dvoplasno oziroma imeli dva vidika. Namreč drugo vprašanje je bilo, če podjetja in storitve, ko se gibajo, ko se. Uh, preko prehajajo meje, ali se lahko to dogaja, ne da bi podkopavale temeljne pravice. In tukaj vsi želimo bolj uravnoteženega pristopa tudi pri sodišču. Vprašali ste nas, kakšen je vpliv teh sod na kolektivno pogajanje in na tem predstavitvi vam kažem huda tveganja, ki jih sindikati sedaj imajo, ko razmišljajo o kolektivnem ukrepanju za zaščito delavcev. V primeru, ko gre za čezmejno razsežnost, če imamo neko čezmejno razsežnost in ta je dan danes v Evropi zelo pogosta, eh, v veliki meri tvegamo, da nas bo nekdo sodil oziroma tožil. Vsako podjetje, ki meni, da ima argument pri čezmejnem sporu, da reče, karkoli boste vi storili, bo škodilo moji svobodi gibanja, lahko dejansko sindikate toži. In to predstavlja ogromno tveganje, ki nedvomno vpliva na sindikate. To vprašanje obravnava sedaj ILO v zelo znanem eh, primeru Balpa, ko gre za sindikat Združenega kraljestva. Eh, katerem so združeni eh, piloti in tam je odbor strokovnjakov že pripoznal, da eh, sindikati so izpostavljeni temu resnemu tveganju zaradi sodb sodišča. Kako torej želimo iti naprej? Menimo, da je notranji trg uh, pomemben, seveda ga podpiramo, vendar pa prav tako menimo, da je treba izgraditi zaupanje vanj. To smo večkrat že povedali in tudi mislim, da gospod Monti v svojem poročilu to zelo jasno pove in seveda njegovo poročilo in to pripombo pozitivno pozdravljamo. Kar pa predstavlja trg za delavce, je prav tako treba jasno povedati. Mi se zazemamo za mehanizme in direktive in tudi za tolmačenja, ki priznavajo potrebo po zaščiti in želimo razlikovati med zaščito in protekcionizmom. Zdi se nam, da je to Zelo pomembna razprava, ki jo potrebujemo. Ali so kolektivna pogajanja in kolektivno ukrepanje ovira? V veliki meri se sedaj sredotočamo na kolektivno pogajanje, torej do kakšne mere predstavljajo kolektivna pogajanja uh, oviro. In mislim, da premalo se posvečamo vprašanju, ali kolektivno pogajanje in kolektivno ukrepanje kot mehanizem za zaščito kolektivnega pogajanja, torej da imajo kolektivne. Da je, da je to nekaj moči, da, je, da so ti elementi predpogoj za ustrezen in pravilen razvoj notranjega trga. Zato imamo zelo močna mnenja, izoblikovana mnenja glede tega, kaj bi bilo treba storiti. Večkrat smo že omenili, da trenutno neravnovesje eh, zelo pomembno in da je to neravnovesje treba obravnavati v pogodbi. Mi temu rečemo protokol socialnega napredka in če sem iskrena, ne vem, zakaj bi bil kdorkoli proti protokolu družbenega napredka, kajti ta je omenjen tudi v pogodbi. Želimo se, da bi se ta pogodba pojasnila oziroma da pojasnimo, da ima pogodba ta cilj in ko tolmačimo določbe o notranjem trgu iz pogodbe, se ne smemo odločiti le na to, kako bomo preverjali uh, ali to, kar počnejo sindikati, ne izpodkopava trga, temveč tudi to, ali to, kar počnejo podjetja, ne izpodkopava temeljnih pravic. In mislimo, da bi bilo to ustrezno tolmačenje pogodbe. Prav tako se nam zdi, da pravila glede gibanja mobilnosti delavcev na področju storitev in tukaj želim podariti, da delavec ni storitev, temveč da izvajalec storitve izvaja storitev za neko, podajanje, eh, neko podjetje in v tem kontekstu se ti delavci gibljajo po Evropi in v tem kontekstu je treba dejansko opredeliti celoten kontekst in pravno podlago. Ta pa je direktiva o storitvah, direktiva o napotitvah delavcev, tu gre za eh, tolmačenje besedil, besede storitve v pogodbi, gre pa tukaj seveda za ukrepe tudi na nacionalni ravni in tako naprej. Gospod Monti je napisal zelo zanimivo poročilo in pred kratkim smo ga zelo pazljivo prebrali, to bomo počeli tudi v prihodnosti. Zdi se nam zelo pomembno in pozitivno, da priznava problem legitimnosti in pripoznavanja pomena trgov. Gospod Monti pravi, da tukaj potrebujemo nekaj več gotovosti posebni deli njegovega poročila pa se nam zdijo problematični, ko govori o razmerju med temeljnimi pravicami in um, ekono, gospodarskimi svoboščini, kajti zdi se nam, da ne pozna resnici problemov, uh, ki jih prinaša direktiva o napotitvah delavcev. Prav tako pa ne razume oziroma ni preučil, do kakšne mere bi z preureditvijo tega besedila lahko bolje uh, izvajali to direktivo. Tudi mehanizmi za reševanje spora, ki bi po našem mnenju bili ustrezni v kontekstu direktive o storitvah, so izpuščeni. Direktiva o storitvah je podobna direktivi gospoda Montija glede direktive o premikanju oziroma prostem pretoku blaga. Če bi ta besedila preučili, nekoliko spremenili, bi dobili s tem veliko več inputa držav članic in uh, veliko več mehanizmov na voljo. Mislim, da bi vsi uh, skočili na noge, če bi zahtevali nekoliko um, obsežnejšo preureditev te direktive. Tega nismo pričakovali. Vsekakor pa bom še in tudi Tuc bo zelo dobro preučil, uh, Eh, kaj je hotel povedati gospod Monti svojem poročilu in preučili bomo, ali bi v sekundarni zakonodaji lahko ukrepili perspektivo temeljnih pravic. Razvili smo osem predlogov za revizijo te direktive. Eh, te, te predloge lahko preberete eh, v moji predstavitvi. Pravkar pa smo zaključili strokovnim poročilom. Imeli smo skupino strokovnjakov, ki je delala v imenu ETUC in je pripravila zakonodajne predloge, pojasnila pravne kontekste, vse ta priporočila bomo seveda poslali tudi Evropskemu parlamentu. Eh, ta dokument obstaja tako v angliščini in v francoščini in mislim, da vam bo lahko koristi v vaših nadaljnih razpravah. Ali bi lahko uredba, ki jo najavlja komisija, rešila naše probleme? Gre seveda za zanimiv predlog komisije, vendar pa ste ta predlog iz, osredotočen na izvrševanje in izvajanje. Niste še slišali, da bi jaz rekla, da to dvoje ni pomembno. Lahko vam seveda povem, da eh, FIAK in ESB, dvojni v dvoj DV, torej naši socialni partneri, delujejo eh, nad sporazumu, kako bi izboljšali te direktive, ampak te teme, ki jih je sedaj omenil gospod Silva in ki smo jih slišali v naših razpravah s Silvo, ne rešujejo naših problemov, ki jih imamo s tolmačenjem direktive o napotitvi. Ko gre za direktivo, eh, kot če bi določala maksimalne pogoje. Ali lahko delavcem date boljšo zaščito? S tem zaidemo na področje tolmačenja te direktive v kontekstu pogodbe. In pogodba tukaj se tolmači kot, če kot da ne moremo seči prek teh minimalnih standardov. Mi pa seveda direktivo na potitvi razumemo drugače. Še nekaj drugih reči ne moremo rešiti zgolj z uredbo. Poleg tega, uredba naj bi pokrila nekaj zelo zanimivih vprašanj. Seveda smo za to, da uvedemo sistem skupinske pravne odgovornosti na ravni Evropske unije, kajti nacionalni sistemi po našem mnenju ne morejo pokriti čezmenih tem. Vendar pa čim zaidemo v, na tako občutljiva področja, menimo, da bo doseganje te uredbe prav tako težavno kot revizija direktive o napotitvi delavcev. Tako da se nam ne zdi zelo korisno, da imamo eh, zgolj eh, razpravo o morebitni uredbi, namesto da bi se odotočili našo razpravo na preureditev, preoblikovanje direktive o napotitvi. Vemo pa, da ima komisija tukaj dobre namene in da želi upoštevati določene vidike, določene skrbi, ki jih je izrazil tako etudsko kot tudi Evropski parlament. Še nekaj besed glede javnega naročanja. To je seveda zelo pomemben instrument. Um, njegova moč v državih članicah je vse močnejša. Videli smo pa škodljive učinke primera Rüffert na možnosti kolektivnega pogajanja. Države članice tukaj uh, sedaj slabše ščitijo instrument kolektivnega pogajanja. Naše mnenje je, da je to v, na skrižju z uh, duhom direktive o javnih naročilih in tudi je v nasprotju s konvencijo ILO 94. Ta konvencija obvezuje države članice, da morajo spoštovati kolektivne pogoje oziroma kolektivne sporazume pri javnih naročilih. Deset držav članic je ratificiralo ta instrument. Komisija nam še ni povedala, kako bodo te države članice sedaj združile dejstvo, da so ratificirale to konvencijo z. Uh, Eh, posledicami sodb sodišča. Zdi pa se nam ta konvencija zelo pomembna, kaj ti zaščiti, eh, kaj ti ščiti instrument kolektivnega pogajanja v Evropski uniji. V zaključek naj povem, da se nisem odzvala na vsa vaše vprašanja, nekaj se jih bo gotovo še odprlo. Vsekakor pa vas je zanimalo tudi, kaj mi tukaj počnemo z Emplores. Mislim, da smo imeli zelo konstruktivno razpravo, zelo dolgo razpravo, ki je potekala eno leto potekala je v prijetnem vzdušju in uh, potem smo se strinjali, da se ne strinjamo pravzaprav glede vseh pomembnih tem. Ali to pomeni, da se bodo s tem naše razprave in pogovori končali? Ne, vsekakor se bomo še pogovarjali o širših temah, kot so mobilnost in zdi se nam zelo pomembno, da bi dosegli nek dogovor med socialnimi partnerji glede prihodnosti uh, in glede ključnih instrumentov. Žal pa ne vidim, da bi ta sporazum glede ključnih tem, o katerih govorimo zdaj, dosegli kaj k malu. Najlepša hvala. Hvala lepa. In sedaj sledi zadnji prispevek. Preden se lotimo vprašanj eh, in odgovorov, to je gospod Maksim Čerutim, ki prihaja iz eh, organizacije Business Europe. To je konfederacija evropskih. Uh, Eh, poslovnih organizacij. Torej, spoštovana predsednica, eh, poslanke in poslanci, vesel sem, da ste nas eh, povabili na ta pogovor v zvezi z sodbami Viking, Laval, Rüffert in Luksemburg. Tu imamo različne sodbe, tudi kontroverze so se tu pojavljale in tukaj vidimo tudi, kako se na različne načine poslužujemo teh sodb. Eh, in eh, mi smo tudi ocenili eh, direktivo o napotenih delavcih in upamo, da se bo pač s to oceno izboljšalo izvajanje te direktive. Vsekakor naše poročilo pomaga v tej razpravi, saj tudi komisija želi izboljšati izvajanje direktive. Prinesel sem nekaj izvodov tega poročila, lahko si ga ogledate in mislim, da eh, je tu za nami zelo dolg eh, proces, eh, vendar poglobljeno obravnavamo vse, čeprav se morda ne strinjamo o vseh točkah. Evropski socialni partneri bi se lahko strinjali o naslednjem. Najprej načelo svobodnega pretoka moramo ustrezno razvijati, treba se je boriti proti protekcionizmu. Drugič, mobilnost podjetij in oseb je ključni element eh, v Evropi socialnega vidika, kulturnega vidika, gospodarskega vidika. Tretjič, zato, da bi imeli eh, lojalno, pravično konkurenco, morajo pač eh, ista pravila in uredbe veljati za vse ponudnike brez diskriminacije. In eh, ne na zadnje, direktiva o napotenih delavcih eh, zadeva ni cela štiri odstotke eh, delovnih prebivalcev v Evropski uniji, eh, to direktivo moramo bolje izvajati. Danes smo prišli zato, da tudi povemo, kakšne so naša mnenja o tem, kaj je še treba storiti. Vendar najprej želim komentirati to, kar je parlament delal v zadnjih letih. Eh, Oktober 2008 je bilo sprejeto zadnje poročilo o tej temi in tedaj ste rekli, da po eh, reviziji direktive eh, moramo tudi preveriti, kako je z nacionalnimi sistemi in z udeležbo na eh, tej predstavitvi, pa želimo mi povedati, da ni potrebe po reviziji te direktive. Eh, torej, ohranjene so pravice do stavk in kolektivnih pogajanj. Eh, zadevi Viking in eh, Laval sta tudi uh, priznali eh, pravico do stavk kot temeljno pravice. 1. Eh, decembra 2009 pa je začela veljati Lizbonska pogodba in s tem je začela veljati tudi eh, Evropska listina o temeljnih pravicah. To je primarno pravo Evropske unije in to moramo videti, moramo videti kakšne so pravne posledice take spremembe. In treba je seveda videti, katere probleme so problematične. Moramo videti, eh, kaj lahko mi storimo in mislim, da lahko pravzaprav tudi razrešimo marsikatero skrb. V skladu s sodno prakso Evropskih, Evropskega sodišča eh, pravica do stavk ni absolutna pravica. Eh, absolutne pravice so naprimer prepoved mučenja, pravica do življenja. Teh ne smemo omejevati. Pravico do stavk pa moramo eh, uporabljati proporcionalno, sorazmerno. Če bi ta pravica bila Eh, neomejena bi lahko preveč vplivala na druge pravice in to velja tudi za temeljne pravice, naprimer pravica do izražanja, ki je zelo pomembna parlamentu. Ta pravica se tudi uporablja sorazmerno in uh, eh, zadev Viking in Laval nista pravzaprav izumili nič novega, samo ponovili sta že ustanovljeno sodno prakso Evropskega sodišča in tudi eh, To ni nič novega za države članice, ki imajo tudi določbe, s katerimi omejujejo pravico do stavk. Eh, eno leto smo se pogajali z etukom in nismo prišli pravzaprav do nekih skupnih eh, idej. Eh, najprej smo izhajali iz tega, da ni hierarhije med ekonomskimi eh, pravicami in drugimi pravicami na skupnem trgu. Težko je tudi najti eh, formulacije. Dan danes so tudi gospodarske svobode omejene, ker obstajajo evropska in nacionalna pravila in eh, To pomeni, da moramo pri ekonomskih svobodah spoštovati mnoga pravila. In Evropsko sodišče je tudi eh, reklo, da moramo pravico do stavk eh, uporabljati eh, sorazmerno. Se pravi, tu imamo popuščanje z obeh strani, to ni nič novega. In kompromisa nismo mogli doseči tudi pri vprašanju proporcionalne uporabe obeh pravic. Eh, in menimo eh, tudi, da eh, ti, te sodbe ne preprečujejo kolektivnih pogajanj. Menimo, da je z njimi laže izvajati tudi direktivo o napotenih delavcih in zadeva lava tudi ustreza švedskemu sistemu, kjer ni pač minimalnih plač, ni obveznih kolektivnih pogajanj. Dejstvo je, da obstaja tudi neka vrzel pri preglednosti in tega se seveda tudi sedaj lotevamo pri boljšem izvajanju direktive na švedskem. Mi verjamemo, da to, kar je bilo narejeno v prizadetih državah članicah, izboljšuje interpretacijo zastavljenih vprašanj v zvezi z direktivo o napotenih eh, delavcih. Mi torej menimo, da te direktive ni treba eh, prenoviti, eh, spremeniti. Treba je torej olajšati nudenje storitev čez mejo, treba je zagotavljati konkurenco za podjetje in hkrati tudi zaščititi napotene delavce. In mi menimo, da se to omogoča z direktivo. Tu so pač eh, tudi eh, določena pravila, ki jih morajo eh, upoštevati države in podjetja gostiteljice. Potem pa gre za vprašanje konkurence, torej podjetja, ki napotujejo svoje delavce v druge države, morajo spoštovati ista eh, pravila. Torej, mi ne želimo uh, imeti načela enakega obravnavanja delavcev, temveč eh, to neča, načelo se nanaša na enako obravnavanje podjetij. In, uh, V eh, različnih državah seveda obstajajo različna pravila, naprimer tudi o minimalnih plačah. To je treba spoštovati. Eh, torej, Evropska unija ne govori o plačah, to je pristojnost držav članic eh, različnih kolektivnih pogajanj, socialnih partnerjev, vendar ta direktiva ni direktiva namenjena harmonizaciji, temveč koordinaciji in zaradi tega tudi omenja vprašanje plač. Mi verjamemo, da. Eh, Eh, ravnovesje ni ogroženo zaradi teh sodb Evropskega sodišča. Dejstvo je, eh, da eh, temeljna pravila direktive lahko izvajamo v praksi eh, v različnih državah, v različnih kontekstih. Potrebno pa je seveda izboljšati administrativno sodelovanje med državami članicami, treba je bolje informirati podjetja in delavce eh, glede delovnih eh, pogojev, ki jih morajo spoštovati v vseh državah. To je pogoj tudi za boljše izvajanje direktive. In mi se strinjamo, da lahko tu na tem področju dosežemo nekaj napredka. Vendar ukrepi za izboljšanje izvajanja direktive naj ne bi eh, povečevali bremena za podjetja. To je za nas zelo pomembno in tu je tudi eh, sodna praksa Evropskega sodišča zelo jasna, kateri ukrepi so spremljivi, kateri ne. In za zaključek. Eh, res je, da so sodbe Evropskega sodišča izpostavile določene probleme pri uh, izvajanju direktive v državah članicah, vendar eh, države članice so tudi sprejele ukrepe za udejanjanje sodbe Evropskega sodišča in s tem ne želijo spremeniti uh, načel kolektivnih uh, odnosov. Torej, eh, še enkrat, ni potrebno revidirati in spremeniti direktive, treba je okrepiti, izboljšati administrativno sodelovanje in tudi izboljšati eh, odnose v podjetjih in nisem se zavedal, da ste zastavili določene vprašanje že pred samim sestankom, vendar eh, sem pripravljen odgovarjati na možno vprašanje v razpravi. Hvala lepa. Um, we'll Hvala lepa. Imamo tudi čas za to, da zastavimo še nekaj drugih vprašanj in zato predem predam besedo poslancem in poslankam. Vas prosim, da zastavite specifična vprašanja. Kajti z nami so trije govorniki, ki dejansko tukaj lahko odgovarjajo. Najprej gospod Ludviksen. Tak, tak for ordet. Jag vill börja med att tacka eh, för en Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi se rad vsem govornikom zahvalil za zanimive predstavitve. Primeri Viking Laval, Rüffert so predmet eh, intenzivnih razprav, že odkar so bile sodbe objavljene in vedno sem presenečen nad utemelitvami. Smo v razmerah, ko uh, se sindikatom grozi z kompenzacijami in da države, ki eh, spoštujejo rezultate teh sodb, kršijo konvencije, organizacije ILO. Še vedno so tu delodajalci, ki izkoriščajo delavce in jim nudijo, cen, in jim nudijo plačilo, ki nikakor ni Eh, ne predstavlja dostojne plače in komu je pokriva prispevke za socialno varstvo. Na švedskem se že leta ukvarjamo s to problematiko. Eh, gledamo, kako eh, neresni delodajalci izkoriščajo te ljudi. Gre za socialni dumping, nič drugega. Eh, Zdaj govorimo uh, o tem, kako uh, naj bi z direktivo zaščitili delavce. Tukaj je govora, da eh, ne sme biti ovir za boljše pogoje. In uh, tukaj se omejuje vpliv sindikatov. Uh, na švedskem v tem trenutku ne moremo niti zahtevati, da so delavci zavarovani, da se zagotavlja enako plačilo za enako delo. Tukaj je veliko pomankljivosti. Očitno je, da potrebujemo revizijo te direktive zato, da bomo odstranili te pomankljivosti in vrzeli, ki jih so jih pustile za sabo sodbe. Uh, popraviti moramo razmere in uh, sprašujem se glede Business Europe in glede komisije, ali se dejansko resno lotevajo tega problema, problema konkurence med resnimi in neresnimi podjetji. Nič nimam proti zdravi konkurenci, vendar pa pogoji morajo biti enaki. Uh, Komisija je spodbudila države članice naj ratificirajo konvencijo organizacije za delo in naj jo izvajajo. Evropska zakonodaja pa pravzaprav zdaj temu nasprotuje. Je to dejansko prava pot za Evropsko unijo? Uh, ali naj se pridružimo tisti skupini držav, ki ne izpolnjujejo konvencije, naprimer eh, med katerimi so Albanija, Južna Koreja in Zimbabve in še nekaj jih je. Hvala. Najlepša hvala, nimamo več veliko časa in če želite dobiti odgovore na svoje vprašanje, vas lepo prosim, da ste čim krajši in da se omejite na specifična vprašanja. Dobro bi bilo, če bi se omejili na minuto in pol. Ne bom uh, vas štupala, ampak uh, to bi bilo zelo koristno. Gospod Kristensen. Najlepša hvala, predsedujoča. Ko je Danska spremenila pravila, je do tega prišlo zato, ker je, so sodbe sodišča vplivali na naš model trga dela. Imel bi dve vprašanje za komisijo. Eh, dve zadevi sem pravzaprav poskušal razbrati. Če prav razumem pravila notranjega trga eh, s horizontalno socialno klauzulo, z listino o temeljnih pravicah, niso več nad pravicami delavcev in eh, pravico do stavke. Čeprav razumem, torej, če se uporabi napotenega delavca in dela v slabih pogojih, slabših, kot eh, so običajni v državi, kjer dela, je pomembno, da vzpostavimo pravila, ki bodo razmere razčistila preprosto je neozdržno, da na tak način prihaja do napadov na eh, trge delovne sile posameznih držav. To je bilo zelo kratko, pravi predsednica. Hvala. Gospod Clark. No, eh, v uvodu naj postavim pod vprašaj direktivo o napotitvi delavcev. Dovolj sem star, da, sem, da se spomnim, kako so tujci delali v, v eh, Združenem kraljestvu, še preden smo sploh imeli pogodbe iz Rima. Uh, sem uh, učitelj in uh, vem, da je bilo veliko tudi takih učiteljev, ki niso imeli nobenih težav, tudi preden smo pristopili k skupnemu trgu. Mislim, da tukaj ne gre za vprašanje uh, posameznikov, ampak za masivna gibanja. Kolektivni, kolektivne pogodbe so pripeljale do tega, da so dobivali plačo, ki je nižja od minimalne plače v posamezni državi. Uh, Eh, kolikor vem, je določanje eh, minimalne plače stvar parlamenta in kako potem lahko Evropsko sodišče eh, zavrača zakonodajo posameznih držav. Ali je cilj spodbuditi tako masovno eh, gibanje delavcev, da se bodo zabrisale vse razlike, kar bi na koncu pripeljalo do uničenja nacionalne države? Najlepša hvala, gospa Figueredo. Najlepša hvala. Pozorno sem prisluhnila predstavitvam in eh, odpirajo se določena temeljna vprašanja, na katera še nimamo odgovora. Ni teh odgovorov ni niti v pogodbah, niti v direktivi o napotenih delavcih, pa tudi ne v odgovorih, ki jih je na vprašanje dalo Evropsko sodišče. Tukaj se precenjuje pravice podjetij in to na račun pravic delavcev. To vprašanje se potem interpretira in uporablja na različne načine, vendar pa moramo priznati, da načelo enake plače, enakih pravic Eh, zaščite evropskega socialnega modela. Vse to je tukaj pod vprašanjem. Kot rečeno, gre za socialni dumping in sodbe evropskega sodišča eh, se vedno znova navaja kot neko utemelitev. Vendar pa gre tudi za to, da direktiva o napotitvih delavcev ni ustredno izvajanja in da prihaja tudi do težav pri tolmačenju, eh, tudi sedaj pod Lizbonsko pogodbo. Če vse skupaj podrobno preučimo, mislim, da je edina rešitev, da eh, zapišemo Lizbonsko pogodbo, da se ne sme postavljati pod vprašaj pravic delavcev, eh, zaradi eh, pravice do ustanavljanja podjetij in zaradi pravice do svobodne konkurence. Svobodna konkurenca in pravice podjetij eh, morajo imeti jasne meje, ki se jih ne sme prestopiti. Na račun tega se ne smejo omejevati pravic delavcev in to je tisto temeljno vprašanje, ki ga je potrebno razčistiti v pogodbi, vendar pa to ni razčiščeno in zato, ker to ni razčiščeno, prihaja do težav pri tolmačenju, sploh zdaj v času krize. Vedno prihaja do težav s pravicami delavcev. Seveda ne morem Eh, sprijeti argumentov, ki so bili predstavljeni, eh, kar zadeva eh, to, da ni potrebe po spreminjanju te direktive. Ne moram enostavno sprejeti, da se sliši, da glede tega ni mogoče ničesar spremeniti. In mislim, da je komisija tista, ki mora zdaj tukaj ukrepati. Komisija je tista, ki je odgovorna. glede na to, kar smo slišali od eh, sindikatov in eh, Business Europe, mislim, da eh, ne bo prišlo do konsenza in zato je komisija tista, ki mora tukaj intervenirati za to, da bo dejansko preprečila socialni dumping in zaščitila tiste najšipkejše delavce. V Evropi imamo uh, sicer nek socialni model, ampak pravijo vseeno, lahko počnemo kar pač že. Uh,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 predstavnica eh, sindikatov je povedala nekaj zanimivega. Torej, imamo mednarodno organizacijo za delo in imamo eh, pravice do kolektivnih pogajanj in odkar to obstaja, se dela vse za to, da bi se omejile sindikalne pravice v Evropi. Sindikati so nekakšna zadnja ovira za svobodni trg. E, imamo slogane kot konkurenčnost, mala e, podjetja, ki ne morejo imeti kolektivnih pogajanj in morajo odpuščati. Torej, tako bo evropski socialni model šel hudiču in uh, sindikati naj bi bili ne eh, potrebni in upam, da bodo to upoštevali tudi evropski voljivci. Hvala, gospa Harkin. Hvala, predsedujoča. Kratka bom. Rada bi se zahvalila o, današnjim govornikom. Očitno gre za izredno kompleksno temo. Nekaj sem si prebrala v zvezi s temi primeri in očitno bom morala probrati še marsikaj, ker gre za zelo kompleksna vprašanja. V svojih izjavah je komisija danes rekla, da uredba, če bo do nje prišlo, bo morala rešiti probleme. Ampak za me je ključno vprašanje tukaj, eh, da uspemo eh, izpostaviti, kaj sploh so tiste problematične točke in glede tega ni soglasja. Ali nam lahko torej poveste, kaj so uh, glavne razlike v mnenji glede uh, identifikacije problemov, ki jih je dejansko potrebno rešiti? Potem drugič, večkrat smo slišali, da ni nobene hierarhije med gospodarskimi svoboščinami in pravico do stavke, vendar pa, če pogledam sodbe sodišča, ki seveda temeljijo na specifičnih uh, okoliščinah, uh, Je, sodišče v vseh primerjih se postavilo na stran gospodarskih svoboščin. Rečeno je bilo, da pravica do stavke ni absolutna pravica in eh, v kontekstu tega sprašujem, ali je pravica do nudenja storitev absolutna pravica. In eh, morda za to ne bo časa in verjetno bi lahko to informacijo dobila kje drugi, ampak vseeno bom zastavila vprašanje. Rečeno je bilo, da se zakonodaja na švedskem ni spremenila. Zato sprašujem, če bi prišlo do enakega dogodka, če bi se primer laval, laval jutri ponovil na švedskem, kakšne bi bile posledice? Najlepša hvala, gospod Cerkas. Gracias, Najlepša hvala, predsedujoča, in najlepša hvala vsem trem govornikom. Nimam vprašanj za Business Europe ali za ETUK, ker so njihova stališča zelo jasna. Imam pa vprašanje za komisijo. Ali bi lahko dobili predstavitev v pisni obliki? Uh, Eh, zato da bomo morda eh, s branjem razblinili določene dvome glede stališča komisije. Ampak glede na to, da ravno imam besedo, bi omenil nekaj, kar je po mojem mnenju temeljnega pomena. Če sem prav razumel, je predstavnik komisije povedal, da sodbe niso uh, uh, zavrnile pravic delavcev če poslušamo, eh, kaj pravijo predstavniki delavcev in kaj pravijo predstavniki organizacije ILO, eh, ni šlo samo za zmanjšanje pravic delavcev na švedskem in drugot. Eh, ampak gre tudi dejansko za kršitev konvencij ILO, tudi ILO sama to pravi. Uh, Tukaj gre za omejevanje pravice do stavke zaradi določenih elementov, ki jih organizacija ILO sploh ne omenja. Vendar pa tukaj pravzaprav ne gre samo za pravico do stavke, gre za uh, gospodarske. Uh, Eh, razloge, zakaj prihaja do teh nasprotovanj med delavci in podjetji. In, uh, zato sprašujem predstavnika komisije, ko pravite, da ni, ne izključujete možnosti revizije uh, uh, in poslušamo, kaj sicer pravite, znam čutek, da v praksi vendarle nasprotujete revizije. Potrebujemo več študij, potrebujemo bolj strok pristop k temu. Ampak prosim, ne uh, nasprotujte kar a priori reviziji, kajti uh, Eh, jasno je, da ne gre za to. Še vedno se skupaj predstavljate kot samo težavo pri izvajanju. Jasno je, da ta direktiva pot, poja, povzroča težave, postavlja pod vprašaj temeljne delovske pravice. In prihaja do temeljnih nasprotovanj, tudi eh, kar zadeva listino o temeljnih pravicah. Eh, ogromno razprav poteka o interpretaciji teh elementov, zato potrebujemo nekaj več kot eh, samo izvedbeno uredbo. Torej, Povejte, kako bomo razčistili te sodbe sodišča, ne da bi pri tem popravili pravila, ki so osnova za te sodbe. ali smo, se nihče ni rekel, da je nacionalna zakonodaja odpravila težave. Težave še vedno ostajajo in težave se bodo še naprej nadaljevale, kajti če nam je všeč ali ne, je potrebno pri tej direktivi ukreniti kaj več, kot samo zapisati novo izvedbeno uredbo. Grazie, predsednik. Gospod Kasati. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V zadnjih nekaj dnevih sem slišal veliko hvale besedila Marija Montja, ki je bilo predloženo komisiji. Če naj bi izvajali inovativen del tega besedila, bomo potrebovali ne le prilagoditev direktive, temveč bomo morali to direktivo bistveno spremeniti, kajti mislim, da ne morete imeti notrnega trga, če nimate ravnotežja, ki si ga Monte želi med gospodarskimi soboščinami in posameznimi delovskimi pravicami. Brez tega ravnovesja bo dumping neobhoden, mobilnost bo sprla med sabo različne socialne modele, sprla bo med sabo različne eh, interese, ki so se do neke mere že utrdili v vsakodnevni praksi skozi ta desetletja. Vendar pa se seveda prakse med državnimi članicami razlikujejo. Obstajajo določene povezave, ki so postale objektivne. Če pripoznavamo, kot je treba pravico do kolektivnega pogajanja, morate hkrati pripoznati tudi pravico do stavke. obenem pa tudi pravico do zastopanja. Kolektivno pogajanje je treba izvajati. Obstajajo ljudje, ki zastopajo delavce, ki izvajajo ti sporazume. In tukaj gre za sporazum med podjetjem in med delavci. Obe stvari, strani sta si enakopravni in če pride do spora, je rezultat ta, da imajo delavci pravico do stavke. Te povezave obstajajo, če jih ne bomo upoštevali, tvegamo s tem, da bomo uničili enotni trg. Tudi jaz imam kratko vprašanje glede direktive za izvrševanje. Ali lahko, vem sicer, da nimamo veliko časa, ampak ali bi lahko poveste kaj več o tej direktivi, ki ste jo omenjali, kajti vedno se mi je zdelo, da če ne bomo začeli pri izvrševanju, bomo morali to direktivo sicer revidirati, ampak dokler ne vemo, ali to direktive ne moremo izvajati pravilno, sploh ne vemo, ali je smiselno direktivo spreminjati. Dejansko imate zelo malo časa, da odgovorite na vsa naša vprašanja. Najprej pa dajem besedo predstavnici ETUC. Izvolite, gospa. Svojo minuto bom izkoristila za to, da potrdim, da so vprašanja gospe Harkin resnično bistvena in da je treba na nje odgovoriti. Jaz še vedno čakam trenutek, da bodo ljudje zastavili to vprašanje. Seveda, nobena pravica ni nikoli absolutna, čeprav je pravica do življenja zelo blizu temu, ampak tudi ta pravica je predmet razprav v številnih okoliščinah. Vprašanje tukaj je ravnovesje. Uh, Evropsko sodišče govori o ravnotežju, vsi govorijo o ravnotežju, o ravnovesju, jaz ga ne vidim. Mi smo omejeni za to in tukaj sedaj govorimo o sindikatih, o delavcih, ki so organizirani. Kadar mi skušamo zaščititi delavce v čezmejnih okoliščinah, ni ravnovesja. Zakaj? Mi to počnemo zato, ker rečemo, da si želimo, da bi bili delavci v naših državah enakopravni in če uh, se ne bomo za to to enakopravno zauzemali, bodo delavci jezni na imigranta in potem bo to vsekakor škodovalo našim mejam in notranjemu trgu. Zaradi tega se odločamo za to ukrepanje in to ukrepanje um, ni napirjeno proti uh, pre, premikanju oziroma pretoku blaga. Meni je prav, če podjetje spreminja sedež ali če deluje prek meja, ampak ali lahko se vedno sklicuje na zaščito, ki jo nudi pogodba, kadarkoli naleti na kakršno oviro. Če predstavljate sedež samo zato, da bi se izognili socialnemu varnostu, da bi se izognili kolektivnim pogodbam, kolektivnemu pogajanju in da je ti edini razlog za vašo solitev iz Helsinka v Talin, zato da boste uh, plače delovcem lahko tako znižali, potem sicer se lahko odločite za premestitev sedeža, ampak s tem se ne morete sklicovati na pogodbo, kajti namen pogodbe ni tak. To vprašanje je treba obravnavati in zahvaljujem za gospe Harkin, da je zastavila to vprašanje. Hvala. Gospod uh, Maksim, če ruti, izvolite. Najlepša hvala. Kje so problemi, ki jih vidimo? Jaz mislim, da sta ta problema dva. Govorili ste o ravnotežju med gospodarskimi soboščinami in pravico do kolektivnega ukrepanja. Mislim, da uh, sodišče hoč, pravzaprav skuša doseči to ravnovesje med tem, ko uh, um, druge omejitve do gospodarskih soboščen že obstojate, če obstajajo. Če želite imeti ravnomesje, morate poslušati Evropsko sodišče, ki pravi, kako lahko ta dva vidika uravnotežimo. Drug problem. V katerih okoliščinah lahko uporabimo jedro pravil? Tukaj je eno od ključnih načel to, da mora ta sistem veljati za vsa podjetja. V določenih sistemih ni bilo jasno, kdaj to velja za vsa podjetja, zato ker niso vedno deležna oziroma del kolektivnega pogajanja. To ni več problem, ki bi ga morala razrešiti komisija same dejavnosti. Drugo vprašanje je, če imate splošna kolektivne sporazume ali lahko presegajo jedro pravil, tem primeru so določene države članice, kjer obstajajo splošno veljavni kolektivni sporazumi in presegajo tiste stvari, ki so navedene v direktivi o napotitvi delavcev. Za nas je to razlog, zakaj ti problemi, ki smo jih prepoznali skupaj z ETUC, so že rešeni na zadovoljiv način. Zato se nam zdi, da se je sedaj treba uh, osredotočiti na izboljšanje implementacije te direktive in na izvrševanje. In sedaj komisija kot zadnja. Najpreprostejše vprašanje je, ali bo moje besedilo na razpolago tudi v pisni obliki, odgovor je da. Kar se deva drugo, velikega vprašanja. Marsikdo je domneval, da so bile plače oziroma da so plače napotenih delavcev daleč pod plačami nacionalnih delavcev. Zato pa potrebujemo dokaz. Zato smo sprožili študijo o gospodarskih in življenjskih standardih napotenih delavcev, tako da bomo imeli več dokazov in jasen pregled na situ situacijo. Načeloma bi se z direktivo morali izogniti socialnemu dumpingu, kajti tukaj zahtevamo uporabo minimalnih minimalne plače, delovnih pogojev, delovnega časa, potem pogojev zaposlovanja v državi gostiteljici za napotenega delavca. Minimalno plačo je treba določiti bodi si z zakonom ali pa splošno veljavnimi kolektivnimi sporazumi. Direktiva pa ne narekuje plač, ki so navedene v tistih kolektivnih sporazumih, ki niso vse splošno uporabni. Zakaj ne? Če bi direktiva to narekovala in določala, potem bi morala tuja podjetja plačati višje plače za nepotene delovce, kot bi jih plačevala nacionalna podjetja za nacionalne delovce, ki niso uh, vključeni v kolektivne sporazume. Uh, Zato le tako lahko zaščitimo enakopravni položaj med tujimi podjetji in nacionalnimi podjetji. In zato določamo, da je tukaj veljavno le, če imamo vse splošne kolektivne sporazume. Ta problem se ne pojavlja v večini držav članic, kajti običajni v večini držav članic so kolektivni sporazumi v splošno uporabni, splošno veljavni. V drugih državah pa imamo različne sloje oziroma različne vrste eh, kolektivnih sporozumov, nekateri so splošno veljavni, drugi pa ne. Glede ILO, poznam njegovo mnenje, ampak tukaj ne gre za mnenje ILO, temveč za mnenje odbora strokovnjakov, ki je delovalo v prid ILO. To mnenje se nanaša na situacijo v Združenem kraljestvu in obravnava zakon o stavki v Združenem kraljestvu, zaradi, katere, zaradi katerega je ta odbor strokovnjakov že večkrat podal določena priporočila. Kadar razlikujemo med načeli primarnega prava, torej načeli, ki jih uh, vsebujejo listina ali pa pogodbo in imamo tukaj situacijo, da nimamo sekundarne uh, zakonodaje, ki razlaga, kako je ta načela treba uporabiti v praksi, potem moramo dejansko razmisliti, kako se tega lotiti. Ali moramo sekundarno zakonodajo razložiti pogodbo, če ta ni jasna. Že, ampak pogodba ne daje pristojnosti Evropski uniji, da spreme zakonodajo glede pravice do, do stavke. To izhaja iz tretjega odstavka petega člena. Zato komisar tukaj ne more biti tako jasen, kot bi si vi želeli, ko razglablja oziroma odloča o tem, kaj storiti pri vprašanju temeljnih pravic. Kajti tukaj obstaja omejitev pristojnosti Evropske komisije. To je treba povedati. Ampak priporočila, ki izhajajo iz poročila Monti, so taka, da jih je vredno preučiti. To trenutno počnemo in vsekakor te teme ne bomo ignorirali in tega poročila ne bomo ignorirali v naših končnih poročilih. Tukaj imamo tri možnosti. Pravičujem se, ampak časa nam je zmanjkalo. Bi nam lahko predstavili oziroma vašo predstavitev poslali. Če pa bi naši člani odbora imeli nadaljna vprašanja, ali je mogoče, da jih zastavijo vam pismo, pisno in da vi odgovorite na nje tudi pisno. Kaj ti žal ne morem več zadrževati tolmačev v naši dvorani, kljub temu, da bi si resnično želeli nadaljevati s to razpravo, kaj ti dejansko je fascinantna. Zahvaljujem se vsem trem govornikom za vse predstavitve in resnično mi je žal, da sem vas morala ustaviti. Še nekaj. Naslednje, naslednja seja bo potekala 23. junija in 24. junija. Začnemo 23. junija ob, 13, ob 15.